pred nami je dolga, zelo zanimiva razprava, tako da moramo čim bolje izkoristiti čas, ki ga imamo na voljo, tako da bo razprava dovolj dolga. Dobili ste osnutke dnevnega reda v vaših dosejih. Če ni nobenih pripomb, bomo ta dnevni red tudi potrdili. Danes in jutri bo zasedanje potekalo v tej sobi. Kot veste, imamo težave s hemiciklom, tako da tista dvorana trenutno ni primerna za zasedanja. Bomo videli, kako bomo organizirali glasovanje jutri. Ampak nažalost, zaradi strukturnih težav v dvorani, v hemiciklu, tam sestankov ne more biti, vsaj zaenkrat. Na voljo je tolmačenje vse delovne jezike odbora, najprej KOP 18. Poročevalci so pripravili prispevek odbora ITRE, ki bo predstavljen na konferenci v Dohi. To sporočilo bo sprejeto jutri pod točko razno. Tako smo postopali tudi lani. Imamo tudi ustno vprašanje na vprašanje industrije in tudi o tem se bomo pogovarjali jutri. Kolegice in kolege bi rada obvestila še, da bo televizijska mreža Arte Evropski kanal, pripravila dokumentarec na temo energije. V ta namen bodo jutri popovdan, ko se bomo pogovarjali o poročilu gospoda Rojlca o energiji, snemali ta del zasedanja. A kaj ne deluje? Očitno ta mikrofon ne deluje uredno, ampak tolmači slišijo vse. Sedaj pa torej k razpravam. Skupna razprava nas čaka. In če se spomnite, imamo na voljo tri ure. O tem bomo torej govorili do šeste ure popovdan. Upam, da bo razprava torej potekala v mirnih okoliščinah in da bo poglobljena. Imeli bomo štiri sklope. Prvi sklop je namenjen poročilo gospe Madureli in gospe Karvaljo na to, Eler, na to Lamberts, Matijas in pa še poročilo Skinner, ki je četrti sklop. Gre za drugo izmenjavo mnen o predlogih sprememb. Sveda se bomo osredotočili na tiste bolj sporne predloge. Pogledati pa si moramo tudi mnenja drugih odborov poročevalci in poročevalci v Semci bodo obvestili kolegice in kolege o poteku dela na sestankih, kaj se dogaja s predlogi sprememb. Glasovali naj bi 28. novembra zjutraj. Pridružilo se nam je še več ljudi. Medtem, ko sem predstavljala te informacije, imamo dve skupini obiskovalcev ki sta bili povabljeni strani gospe Karvalje in gospe Nibler. Sedaj pa gospa Madurel, pet minut. Bien, pues. Hvala lepa, gospa predsednica. Preden se lotimo razprave o madmajih, naj izpostavim duh sodelovanja, ki je vlada pri obravnavanju kompromisnih predlogov. Tako gre za poročilo, ki sem ga sama pripravila, kot tudi, ko gre za poročilo naš, našega kolega Erlerja in kolegice Karvaljo. Imamo delovno metodo, ki nam omogoča, da skupaj napredujemo za to, da. S, predstavimo trdno stališče eh, parlamenta za obrambo naših stališč pri politiki za inovacije in raziskave. Res smo skoraj da zaključili s porazumom večino členov in uvodnih izjav predloga uredbe. Prav tako smo dosegli velik napredek pri pomembnih temah, kot recimo člen 16 o etičnih načelih, pa tudi o členu 19 glede PPP-ja v horizontalno uredbo glede obzorja 2020. Ko gre za do, odprt dostop do publikacij, ko gre za publikacije, ki je financiral obzorje 2020, mislim, da smo že blizu ustrezni in pravični rešitvi, ki bo omogočila komisiji, da izvaja to načelo. Zavedamo se, da ko govorimo o odprtem dostopu, govorimo o tem, da pospešimo in izboljšamo znanstveni napredek in inovacije. Moramo pa tudi zagotoviti eh, večjo učinkovitost porabe javnega denarja. V prihodnih dneh bomo obravnavali notranji proračun tega programa. Zato bi rada spomnila na eh, splošno stališče moje skupine. Prvič menimo, da um, ukrepi, Marie Curie mora imeti več, več denarja. To je zahteva znanstvene skupnosti, pa tudi moja skupina meni, da so ti ukrepi nujni za spodbujanje evropskih inovacij in raziskav. Poleg tega pa je to pomemben element za pospeševanje odličnosti. Enak argument lahko upravimo tudi, ko gre za evropske infrastrukture, zlasti, ko gre za e-infrastrukture. Oba cilja sta premalo izpostavljena v predlogu komisije. Ko gre za socialne družbene izzive, si eh, veliko ljudi želi povečati proračun za ta cilj in potem je treba še upoštevati zahteve glede ciljev 6 in 7. Moja skupina si želi določeno interno fleksibilnost, vendar menimo, da je pomembno, da ohranimo jasnost. Ne moremo družbenim ciljem dati nekih količin, ki jih potem ne bomo mogli ustrezno upravičiti z razpisi. Zato smo za Eh, namene MSP-ja MSP -ja in AIT-jev želeli doseči večjo skladnost. Poslanke in poslanci, gospa predsednica, tesno sodelujemo za to, da bi dosegli širok sporazum, s katerim bi jasno povedali, da parlament stavi na znanost in inovacije kot ključni način, da izidemo iz krize. Vsi smo prepričani, da znanost in inovacije so nujne za to, da izboljšamo svojo konkurenčnost in da lahko rastemo in ustvarjamo nova delovna mesta. Evropska unija mora biti konkurenčna z idejami, eh, s konkurenčnimi izdelki in z znanjem. Znanost znanost je proizvajalka znanja in moramo ustvarjati nove produkte, nove storitve, izboljšati te produkte in storitve, da smo konkurenčni na svetovnem trgu. In inovacije so torej temeljni izvir bogatstva. Zato je pomembno, da institucije, zlasti svet, morajo namenite svojo pozornost znanosti in inovacijam, kajti le to je jamstvo, da bomo dosegli gospodarstvo, ki temeli na znanju. Vrčevanje ne sme vplivati na znanost, inovacije in visoko šolstvo na ta način, da bi to zmanjšalo našo konkurenčnost. To je sporočilo, ki ga moramo jasno podati mi iz našega parlamenta. Hvala, gospa predsednica. Grazie, la parola. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Karvalju. Good afternoon, President Sartori. Lep pozdrav, gospa predsednica Sartori, kolegice in kolegi. Spoštovane gospe in gospodje, najprej bi se rada zahvalila vsem kolegom in kolegicam, s katerimi sem tesno sodelovala pri delu na področju obzorja 2020. Še posebej se zahvaljujem Kristjanu Eilerju in gospe Mandorel. Oba sta pokazala precejšno mero odprtosti pri tem, ko smo sodelovali na različnih poročilih. Kot veste, gre pri mojem poročilu za specifični program. Posebni program, torej seveda pa tesno sodelujemo tudi pri obeh poročilih priporočilo Madorel in poročil Irle. Hvala poročevalcem osenci za njihove komentarje in nasvete, ki so v veliko pomoč. Rada bi podala pregled napredka, ki smo ga dosegli pri delu na osnutku poročila o posebnem programu za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije obzorje 2020 glede na to, kar smo se pogovarjali na zadnje, smo torej dosegli nekaj napredka. Sedaj pripravljamo kompromisne predloge, predloge sprememb. Imeli smo več kot 900 predlogov sprememb, ki jih sedaj poskušamo združiti v 27 kompromisnih predlogov sprememb. poskušamo v čim večji meri vključiti vse spremembe, ki so jih predlagali kolegi in kolegice, pri tem pa nočemo izgubiti tiste osredotočenosti, ki mora vladati v poročilu. Ne smemo namreč preveč razdrobiti prednostnih nalog v poročilu. O, poročilu, gospe Madarelu in o mojem poročilu, smo vedno govorili skupaj. Na skupnih sestankih, tudi sestanke s poročevalci v senci smo izvajali skupaj. Ko pa govorimo o širših temah, naprimer MSP in sodelovanje, takrat pripravljamo tudi sestanke skupaj z gospodom Elerjem, ker se pogovarjamo o pravilih sodelovanja. Kot je omenila kolegica gospa Manorel, pripravljamo jasno stališče v sklopu vseh treh poročil. Zaključili smo že z večino poglavi. Rada pa bi se osredotočila na tiste, ki jih moramo še izpiliti. Tako je dejala že Teresa. Pri odprtem dostopu do publikacij smo že blizu končne formulacije. Po našem mnenju bomo s tem lahko omogočili, odprt dostop do publikacij, ki bo zelo rigorozen in jasno zastavljen. Še vedno delamo tudi na področju procesa odprtih podatkov, to je namreč ločena tema gre za odprti dostop do raziskovalnih podatkov. Drugič, pogovarjamo se še o drugih elementih, naprimer, kako na najboljši način razširiti sodelovanje. Kot veste, želimo razširiti sodelovanje na manjše institucije, na majhna in srednja velika podjetja, na manjše raziskovalne centre in univerze. Sprašujemo se, kam je ta element najbolje umestiti v prvi steber ali v nekakšno horizontalno škatlico. Še vedno se pogovarjamo tudi o tem, kam umestiti znanost v interesu javnosti. V prvi steber, ker govorimo o odličnosti znanosti, v tretji steber, socialni izzivi ali v horizontalno škatlico. Še vedno nismo dorekli nekaterih odstotkov, ki naj bi bili vključeni v proračun. To so posebna sredstva za naprimer obnovljive vire energij, tudi posebna sredstva za majhna in srednje velika podjetja. Tukaj nas torej še čaka nekaj dela, kljub temu, da večega, večjega nestrinjanja ni. Izvorne celice. Mislim, da se vsi poročevalci in poročevalci v senci strinjamo, da bi morali še naprej nadaljevati s procesom, ki ga najdemo v sedmem okvirnem programu v skladu z etiko, ki jo je predlagala komisija. Še vedno pa imamo različna mnenja nekaterih odborov, še posebej v odboru Juri so predlagali malce drugačno usmeritev. Osredotočila bi se tudi na cene zdravil, ki kažejo, da so smernice poročevalcev na tem mestu pravilne. Upamo, da bomo lahko tudi to temo razrešili s pomočjo mnen različnih odborov. Mislim, da smo naredili kar precej korakov naprej. Nekaj točk pa moramo še doreči. Upam, da bomo lahko dosegli končni dogovor o večini teh tem. Še zadnja točka, o kateri je govorila tudi Teresa, in to je proračun. Potrebujemo učinkovit proračun, da bomo lahko, lahko financirali ta program. To je dobro organiziran program, ambiciozen program, ki nadgradi sedmi okvirni program. Gre za razvoj, za konkurenčnost, za inovacije. V tem programu pokrivamo celoten cikel, zato gre za zelo pomembni element zagotavljanja rasti, če želimo seveda iziti iz krize. Upamo lahko le da se bo tudi svet strinjal z nami in da, in da nam bo namenil dovolj sredstev za izvajanje programa. Če sredstev ne bo dovolj, potem bomo morali ponovno razmisliti o stališču parlamenta in se pogovoriti o tem, kaj storiti, če bo teh sredstev predvsem manj, kot jih pričakujemo. Hvala. Grazie, la collega Carvalho, la parola al collega. Una lepsa, hvala. Hvala, gospod Carvalho. Gospod Teller. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej se tudi sam zahvaljujem za izjemno dobro sodelovanje. Politično to pomeni, da bi moral parlament pripraviti dvotretinsko večino, zato da bi imeli čim močnejše po pogajalsko izhodišče. To je treba še enkrat povdariti. Ker je časa malo, bom kratek. V številnih vidikih se lahko strinjam s prejšnjima govornicama. Še posebej želim omeniti lestvico odličnosti. Mislim, da je to pomemben znak, da smo razširili program iz tistega programa Euro 12. Smo zadevo razširili. Predtem smo govorili samo o finančnih sredstvih za raziskave, mislim pa, da je parlament pripravil bolj diferenciran predlog. EPP želi tukaj omeniti tri ali štiri točke, ki so zelo pomembne. Prva točka je, da mora biti odličnost najpomembnejši kriterij. Druga stvar je, da moramo zagotoviti ustrezni proračun za obzorje 2020. Tretja točka je, da moramo vse skupaj razširiti še z spodbudami za MSP-je in četrtič, mislim, da moramo doseči učinek sinergije s strukturnimi skladi. Tukaj želim povdariti, da moramo zagotoviti finančna sredstva za uh, raziskave in razvoj iz sklada za raziskave in razvoj. Mislim, da je dobro, da smo razdelili izzive v družbi na dva dela. Mislim, da je dobro, da smo povezali eh, avtorske pravice in razvoj, to je zelo dobro. Spet parlament je tukaj pripravil bolj diferenciran predlog in po mojem mnenju tudi boljši. Mislim, da moramo na področju energijskih raziskav še enkrat razmisliti o katalogu ukrepov, EPP je tukaj pripravila eh, predloge v zvezi z elektrarnami, z CCS, z drugimi načini pridobivanja energije. Mislim pa, da moramo predvsem delati v prid energijskega gospodarstva. In še nekaj, mislim, da moramo zagotoviti boljšo udeležbo za industrijo in na SPE. Zato smo podali tudi nekaj predlogov, ki so dobili veliko podpore. Tukaj zagovarjamo predvsem pristop od spodaj navzgor. To je instrument, ki se navezuje na že obstoječ instrument za MSP. -je. Ta instrument bi morali uporabiti za celotno obzorje 2020, tudi kar zadeva hitro pot do inovacij, to bi lahko bil instrument, s katerim bi lahko obzorje 2020 dejansko postalo mm, program za raziskave in razvoj. In še nekaj zelo pomembno se mi zdi tudi to, da si prizadevamo, da gre vse skupaj hitreje. To je zelo pomembno. Tudi mm, odprti razpisi za tehnologije in teme so dobra zamisel. In še nekaj se mi zdi pomembno, namreč, da je celoten program prijazen do inovacije, To pomeni, da zadev ne določamo na državni ravni, ampak da dopuščamo določeno vrsto prožnosti pri vseh ukrepih. In še nekaj, pri finančnih instrumentih sem želel to omeniti. Intenzivno moramo o tem razpravljati, govorimo o 20 milijardah evrov, načeloma smo sicer seveda za to, ampak razprava bo prav gotovo še potrebna, tudi s komisijo. Hvala. Grazie, la signora Olprego. Najlepša hvala. Gospa Hall. Um, Najlepša hvala. Danes govorim v imenu gospoda Johansna, poročevalca v senci skupine Aldi, ki je trenutno v delegaciji v Kjotu. Zahvaljujem se poročevalcem za dobro sodelovanje. Gospod Johansen je zadovoljen smerjo pogajanj trenutno vseeno pa nas v skupini Alde nekaj elementov še skrbi. Omenila bi tri. Prvič. Osredotočenost na potrebo po osredotočenosti na raziskave in inovacije. Skrbi nas, da želijo nekatere politične skupine prenesti to osredotočenost obzorja 2020 in pozabiti na inovacije, jih dati na stranski tir če želimo resnično zagotoviti rast, nove priložnosti, konkurenčnost, potem moramo zagotoviti, da financiranje inovacij in raziskav dejansko prinese rezultate. Zato mora biti to osre, eh, ustrezno odraženo v samem programu. Drugič, sodelovanje. Res je, razširiti moramo sodelovanje, ampak pri, te, ne smemo pozabiti na odličnost. Program obzorje 2020 ne sme biti še eden program subvencij. Ne gre le za odličnost raziskav, ampak tudi za odličnost inovacij na trgu. Naprimer, proizvodnja. Celotna Evropa sodeluje v procesu izvajalcev in podizvajalcev. To področje je povezano med različnimi državami, med Mačarsko, med Španijo in tako dalje. Na to ne smemo pozabiti. In na, krot, na koncu še socialni izzivi. V skupini Alde nas skrbi, da sedaj predlagamo še en izziv, glede na to, da imamo precej malo sredstev na voljo tvegamo to, da izgubimo pomembne vidike socialne varnosti in se preveč osredotočimo na varnost na področju obrambe, naprimer. Tvegamo torej, da bomo premalo sredstev posvetili energetski učinkovitosti, eh, ukrepom z področja okolja in podobno. To bo z vidika proračuna težavno. Zato bi rada v imenu skupine Alde prosila, da razpravljamo o teh elementih. Hvala. Grazie, la parola al signor Lambert. Najlepša hvala. Gospod Lambert. I will focus on... Hvala. Osredotočil se bom na poročili Terese in Marije. Nekaj točk. pozabil sem vaše prvo lastno ime. No, moramo si naliti čistega vina. Večjega proračuna ne bomo imeli, vseeno pa lahko upamo na najbolje. Glede na to, da teh sredstev ne bo tako veliko, kot jih potrebujemo in da bi radi dodali še dodatna, dodatne dejavnosti, to je, to je norost, odkrito rečeno gre za vprašanje nacionalnih proračunov, mi ne smemo biti le del prilagajanja nacionalnih proračunov. Sam podpiram eh, ukrepe na področju obrambe, ampak ko bodo te pristojnosti v evropskem prostoru, ne pa v nacionalnih proračunih. Inovacije. Strinjam se s tem, kar ste dejali. Potrebujemo ustrezno ravnotežje. Evropa se je izkazala na tem področju, ampak ni se izkazala pri zagotavljanju prihodkov pri svojih ukrepih. Potrebujemo oba elementa. Nekaj instrumentov dobro deluje, vsaj z vidika inovacij. Naprimer, instrument za MSP-je, potem instrumenti za dolgove in podobno. To morajo biti te osrednje smernice kot veste, smo tisti, ki si želimo ambiciozno financiranje za MSP-je. Tu se namreč dogaja inova, inoviranje. Mislim, da ne bi smeli imeti dodatnih področji. Nisem še našel nobenega deležnika, razen JTI same, ki pravi, da potrebujemo ta instrument. Ne. Vsi pravijo, da če bi morali končati življenje kakšne svete krave, mora biti ta, tista, ki jo izberemo. Sam sem bolj za to, da zagotovimo, da imamo nekakšen vzvod v našem modelu financiranja, ki bo zagotovil investiranje strani zasebnih partnerjev. Ne pa, da imamo nekakšen čuden sistem, ki ni preveč zdrav zato podpiram ustrezen nadzor pri izvajanju novih PPP-ev. Moramo izkoristiti vse druge instrumente, preden se lotimo novih. Energija. V letu 2015 bi naj dve tretjini proračuna namenili obnovljivim virom energije in učinkovitosti. Mislim, da bi morali v novem programskem obdobju storiti prav tako. Osredotočili bi se, bi se torej morali prav na takšno delo. Proračun, res je, poskušati moramo zagotoviti velik proračun, ampak če nam to ne uspe, potem se moramo odpovedati nekaterim izzivom, namesto da bi rezali posod 10 ali pa 20 odstotkov. In to pomeni, da bomo morali preprosto se odpovedati delom tega projekta. Hvala, gospod Matijas. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu também quero agradecer aos colegas. Gospa Matias, hvala. Hvala kolegom in kolegicam za sodelovanje. Vsi so pristopili zelo konstruktivno. Hvala za predloge sprememb, ki so jih pripravile različne politične skupine. Gre za dober primer sodelovanja. Nima veliko časa, zato pa bi rada omenila nekatere točke, ki jih še nismo dokončali, ki jih moramo še obravnavati. Pomembno je, da smo dosegli, dosegli dogovor o odprtem dostopu. V pravi smeri se gibamo, vseeno pa se še moramo pogovoriti o vprašanju podatkov. Pripričana sem, da lahko pripravimo dober prispevek v parlamentu. Vseeno pa je potrebno nekaj sprememb. Druga točka - proračun. To je prav tako izjemno pomembna točka. Zaščititi moramo proračun, ki je bil predlagan. Ne moremo dejati, da smo za raziskave in inovacije, obenem pa sprijeti reze, ki jih predlagajo vlade. Ne, ohraniti moramo proračun, ki ga imamo in se zanj, eh, zanj tudi boriti. Tretja točka. Pogledati si moramo vprašanje javno-zasebnih partnerstev. Strinjam se z besedami gospoda Lamberca. Pogovarjati se moramo o teh temah in to na poglobljen način. Ne moramo glasovati o predlogu takšen, kot je sedaj. Strinjam se z, večin, z večino ostalih kolegov in kolegic. Mislim, da je bil to zelo konstruktiven, zelo uporaben proces zagotavljanja skupnih stališč. Ker nimam veliko časa, bi zadnje besede namenila zadnji točki. Menim, da še nismo v dovoljšnji meri govorili o ravneh financiranja, o teh različnih tabelah, ki smo jih eh, dobili. Institucije, univerze, raziskovalni inštituti in industrija. O tem se je potrebno še pogovarjati. Gospod Eler je predstavil dva modela. Kar se tiče raziskav in razvoja ter inovacij v tržnem sektorju. Sama ima, imam precej dvomov glede teh predlogov. Nimam težav glede tega, če kolege in, kolegi in kolegice zavrnejo moj predlog, ampak uporaba pavšalne stopnje bi pomenila, da bi obravnavali vse na enak način, tako univerze in raziskovalne centre, kot tudi industrijo. To je neumno. Gre za različne subjekte, ki različno delujejo, imajo tudi različna sredstva. Ne moram se strinjati s predlogom 70 odstotkov za raziskave na univerzah, gospa predsedujoča. Morda takšen predlog ni najbolj primeren, ampak če se za eno odločimo, bo življenje tisti, ki delajo na univerzah in raziskovalnih centrih, še teže. Potrebujemo inovacije. Kaj se sedaj, sedaj dogaja, je preprosto. Vse, kar bodo lahko storili znotraj tega modela, je, da bodo znižali plače raziskovalcev, ki jih že imajo. Če želimo zagotoviti večje število delovnih mest, če želimo privabiti raziskovalce k nam, moramo to spremeniti. Hvala. S tem smo zaključili prvi del razprave. In sedaj dajem uh, besedo gospe Jordan, izvolite. Uh, odzvala se bom na to, kar uh, sem zdaj slišala in sicer bi najprej rada še enkrat povdarila to, kar sem pravzaprav vedno govorila, ko smo razpravljali o obzorju 2020 in sicer menim, da moramo v tem programu zagotoviti bistveno bolj enakomerno črpanje sredstev po celotni Evropski uniji, kot je bilo to narejeno v sedmem okvirnem programu. Uh, to da mora biti prva prioriteta odličnost znanstvena odličnost vendar če želimo da evropa raste iz sinergij moramo biti do določenih vprašanj občutljivi to pa je da moramo omogočiti raziskovalcem bolj enake pogoje za enako delo tako da jaz eh, vas prosim da resno razmislite kako bi bilo to možno sama podajam dva predloga ki sta tudi v amandmajih eden je da se upošteva to pri plačilu eh, programov pri opravljanju opravljenem delu um, da se morda določi enaka cena in upošteva pač različne življenjske stroške po državah članicah. konec koncev imamo tudi mi v evropskem parlamentu za enako delo enako plačilo države pa nas potem različno obdavčijo druga možnost je eh, da upoštevamo kriterij stroškovne eh, učinkovitosti potem mislim da moramo biti zelo eh, občutljivi tudi do vprašanja izbire evalvatorjev kajti velikokrat smo bili obveščeni da je zelo težko priti v to mrežo in zato moramo tudi mi z zakonodajnim dokumentom zagotoviti da bo tu več odprtosti zelo Eh, podpiram vse to kar je bilo rečeno glede poenostavitev eh, glede boljšega razmerja med malimi in velikimi projekti eh, želim si tudi veliko podporo za mala in srednja podjetja ehm, v prejšnjem oziroma sedaj veljavnem programu imamo delež vsaj petnajst in mislim da bi taka zahteva morala ostati tudi vnaprej se mi pa zdi da je delo sm jev vendarle bolj povezano z industrijo kot z univerzami zato bi zanje morali eh, merila iskati glede na plačilo takšna kot jih ima industrija ne pa takšna kot jih imajo eh, univerze. in še zadnji stavek eh, slišala sem nekaj negativnih mnenj glede evropskega tehnološkega inštituta mislim da ga moramo podpreti saj je edini model ki podpira povezavo izobraževanja industrije in raziskav in torej podpira eh, inovacije v celoti. nekaj bi rad poudaril in česar, česar moji predgovorniki niso omenjali in sicer strinjam se s tem, kar je povedala gospa Madurel, dostop do uh, znanstvenih podatkov je nekaj ob, zelo občutljivega, kajti po eni strani je res, če delimo informacije, se morda lahko hitreje kaj doseže, pridemo do nekih rezultatov. Kajti, ko razširjamo informacije, s tem se sprožajo nove ideje in nove, nove odkritja. Po drugi strani pa je res, da raziskovalci si ne želijo, da njihova, njihove pravice ne bi bile zaščitene, da njihova prizadevanja ne bi imela primerne zaščite. To, da bi bilo vse javno, ni najboljši mm, pristop. Sveda pa tudi ne smejo biti izsledki zaprti v majhno, majhen geto raziskovalne skupnosti. Tako da tu potrebujemo najti neko ravnotežje. Izpostavil sem nekatera vprašanja, ki se mi zdijo pomembna, recimo multidisciplinarni pristop. Pogosto so odkritja na meje med različnimi disciplinami, potem sodelovanje MSP je ključnega pomena, pa še nekaj. Eh, pravice Evropskega parlamenta v delegiranih aktih, kot nam to omogoča pogodba, je, jih je treba upoštevati, ne bomo se jim odrekli. In še nekaj. Obrambni sektor. Veliko razvoja in raziskav je prišlo iz obrambe, ki pa se sedaj uporabljajo tudi širše. Zato ne smemo biti uh, preveč zadržani glede tega. Torej moramo biti tudi pozorni na to vprašanje. Hvala.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 tukaj imamo še vedno neko splošno razpravo, sta eh, dve ali tri zadeve, ki bi jih res rad izpostavil. Prvič, raven sofinanciranja. Lahko si predstavljam, kakšne so govorice, da bo obzorje 2020 ambiciozen program. In to bi lahko tudi pomenilo, da pa bi dejansko številke ne delovali tako optimistično. In potem bo Evropa, iz, potem bo izpadlo, kot da Evropa pravzaprav ne verjame v takšen način rasti. Torej rasti, ki temelji na tehnološkem razvoju. Tako da prosim, kolegi. O enaki razpravi, o enaki temi poteka razprava uh, v ZDA v predvoljeni kampanji. torej tudi tam govori o tem o zmanjšanju proračuna. Potem druga stvar, ki bi jo izpostavil, je odprt dostop. Razprava o tem poteka zlasti je treba povdariti, da se moramo vprašati, zakaj se toliko o tem pogovarjamo. Gospa Karvalja in gospa Madurel sta dosegli nek sporazum glede tega, ki pokriva tako varnost, zaščito rezultatov, kot tudi hitrost širjenja doseženih rezultatov splošni javnosti. In tudi pokriva vitalno potrebo potem, da imajo državljani pregled na tem, kaj se dogaja z njihovim denarjem. Tako da mi je ta predlog všeč. Pravila kolega Del Castillo, prego. Hvala. Gospod, gospa Castillo. Presidenta, bueno. Hvala, gospa predsednica. Naj se še enkrat zahvalim poročevalcem. In nekaj bi izpostavila. No, mislim, da je to omenila tudi gospa Kravaljo in sicer. Torej, sporazum o večletnem finančnem okviru je vsekakor povezan s proračunom za ta namen. 23. in 24. bo svet in na tem svetu bodo skušali doseči nek sporazum in, če, in 26. imamo glasovanje v odboru ITRE. Po plenarnem sedanju v Strasburgu bo gospod Van Rompuy predstavil prvi predlog v imenu sveta. Tako da bomo takrat vedeli, v katero smer bo šel predlog. Če bodo predlagali desetostotno zmanjšanje, potem teh desetostotkov lahko zlahka porazdelimo. No, če pa bo predlog veliko bolj drastičen, potem bomo morali se res odločite glede prednostnih nalog. To je ključnega pomena. Zato bi prosila poročevalce, naj upoštevajo da po Strasburgu bomo imeli zeleni teden in novembra se ne bomo več sestali, tako da moramo najti nek način, kako bomo lahko imeli neko dejansko razpravo o tem, potem, ko bomo na plenarnem zasedanju v Strasburgu uh, videli prvi predlog proračuna strani sveta, ki ga bo predstavil predsednik sveta. Pan minister Ojk Prego. Hallo, gospod Van Nistelrooy. Voorzitter, dank u wel. Graag een viertal, een viertal opmerkingen. De eerste is. Ah, hvala, štiri komentarje imam. Prvič. Eh, pri nogometu je tako, da ko napademo, se moramo ukvarjati tudi z obrambo. Ko vidimo eh, eh, stroške iz, za 2014. In ko vidimo proračun za 2013, vidimo, da določene države ne bodo mogle izvesti svojih programov. In potem moramo se zavedati, določene račune je treba plačati. Zato menim, če ne moremo plačati računov, ki jih že moramo plačati, Eh, plačati. In potem, če pride še do zmanjšanja proračuna za 2014, potem bomo res naredili korak nazaj. Tako da mislim, da moramo biti zelo ofenzivni glede uh, proračuna. Kar zadeva poročevalce, se mi zdi, da se glede tega strinjajo. Moramo vedeti, koliko strukturni skladi in obzorje 2020 lahko res dosežejo dodano vrednost. In moramo vedeti, zakaj je svet pripravljen porabiti denar. Nujna je sinergija in moramo to politično povedati. Potem vprašanje demografskih sprememb. To je v kompromisnem predlogu 3 programi za zdravje, za starejše osebe, ki potrebujejo pomoč. To mora dopolnjevati to, kar že obstaja. To, kar že obstaja, ni treba umakniti. Strinjam pa se tudi z mesečem, kar so povedali že drugi govorniki. Euh, merci, la euh, Hvala, gospa predsednica prisluhnila sem vsemu, kar smo slišali in lahko se strinjam s tem, kar so dejali. Tudi sama sem zelo zaskrbljena, kajti leta in leta smo bili mnenja, da nimamo dovolj sredstev za raziskave in inovacije. In sedaj se sprašujem, kaj bo sploh še ostalo po pogajanjih. Naj spomnim, da obstaja področje, ki je še posebej pomembno za raziskave. To je vprašanje zdravja ne smemo pozabiti, da je to tema, ki je pomembna za naše državljane. Mislim, da če bomo to izpostavili, bo dosegli uh, rezultate pomembne raziskave glede zdravja. Nujno je, da v poročilu Madurel in poročilu Karavalju izpostavimo, kako je pomembno, da obstaja koordinacija nadzora, da obstaja boljša identifikacija eh, mutacij, ki jih poznamo na področju zdravja in da se moramo vedno znova prizadevati na področju raziskav. In zato potrebujemo večdisciplinske pristope, moramo vključevati matematiko, informatiko, fiziko, vse to moramo povezati. S tem se res dotaknemo številnih disciplin. Moramo spodbujati patentiranje na področju nanotehnologij, ki so nujnega pomena. Bilo bi zelo slabo, če bi to področje preprosto prepustili Aziji in ZDA in potem bi Evropa zamudila neko fazo, ki je zelo pomembna za razvoj. In to mislim, da bi bilo zelo slabo za Evropsko unijo. Grazie. Hvala. Gospa Gutierrez. Hvala. Hvala vsem poročevalcem. Sedaj, ko sem uh, prisluhnila uh, vsem se mi zdi, da moramo res najti skupni jezik. Vsem poročevalcem se res eh, zahvaljujem. Vendar pa imam določeno vprašanje, ker se mi zdi, da določene stvari niso dovolj jasno spostavljene. Pomembno je, da izpostavljate pomen humanistike. Mislim pa, da moramo še um, izpostaviti pomen tega, kako je treba imeti inovativen pristop pri upravnih organih, pri upravljanju. Evropa se mora spremeniti in tudi zato o, potrebujemo raziskave, ki jih bomo potem uporabljali pri samem vladanju v naših državah in mestih. Govorimo o majhnih, velikih projektih. Kaj se zgodi z res majhnimi projekti, ki so tisti, ki pravzaprav dosežejo majhne univerze in ki ne morejo um, se potegovati za velike um, projekte? Vidim, da v predločenih razpisih uh, se sprejme projekte, kjer sploh ni nobenih raziskovalcev in se ne upošteva kriterij odličnosti. No, sedaj pa bomo vse skupaj še bolj decentralizirali in sedaj se bo prišlo celo do nekega zunanjega izvajanja pri generalni direkciji za raziskave. To so pomembna vprašanja. In potem je tu vprašanje povezave strukturnimi skladi in kako bomo to vse povezali. To me res zanima. Hvala. Grat. Hvala. Kolega kolegica brod izvolite grazie eh, presidente volevo solo fare presente hvala gospa predsednica en vidik bi rad izpostavil proračun in združevanje EIT-ja, Galileja in GMS-a, kot se to predlaga v poročilu. to se predlaga, da bi se opravilo z nekašnim medvladnim financiranjem, vendar ITER je program, ki žal še ni dosegal konkretnih rezultatov in je še daleč od tega. No, Galileo in GMS pa sta programa, ki sta dejansko že del evropskih struktur in bi ju zato veljalo čim hitreje zaključiti, tako da bomo dejansko lahko izvajali evropske politike. Ko gre za proračun za ta del programa, ju ne smemo pripustiti medvladnim proračunskim pobudam, temveč bi morala uživati sredstva iz evropskih sredstev. Hvala, gospod Kelly. Eh, Hvala lepa. Razprava doslej je bila zelo zanimiva in slišal sem predvsej zelo pametnih predlogov, s katerimi se lahko strinjam. Primarno gre za to, da imamo cilj, da bi do 2020 3 odstotke BDP namenili. Eh, raziskavam in bili tako eh, primerljivi z Japonsko in z ZDA. In tega ne smemo pozabiti. Obzorje 2020 je imel cilj 100 milijard, potem smo se spustili na 80 milijard in mislim, da se moramo sedaj povrniti na 100 milijard. Če bomo zmanjševali številke, bomo dobili na koncu še manj. Druga stvar, ki je tudi pomembna, raziskave in inovacije ne moremo, raz, ne moremo razdrobiti. Tu združujemo več pomembnih tem in pri raziskavah, tu se strinjamo, strinjam s tistimi, ki pravijo, da raziskave so povezane z inovacijami. Raziskave vodijo v inovacije, inovacije vodijo nove produkte, nove produkti dajo nova delovna mesta in s tem se približujemo svojim ciljem za EU 2020. In tega ne smemo pozabiti. Ne smemo dovoliti, da imamo raziskave, eh, institute, univerze po celotni EU in nekdo skuša najti nekaj, Eh, da, da bi lahko uporabil za to, da lahko dobivaš naprej sredstva za um, raziskave. Vendar moramo poskrbeti, da bodo raziskave in inovacije dejansko uh, pri, privedle konkretne produkte in konkretna delovna mesta. To nam bo pomagalo pri izhodu iz krize. Gospod Helman. Uh, well, Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sam sem z zanimanjem prisluhnil razpravi. Menim, moje voljivci v Zahodnem Midlandsu bodo gotovi veseli, da EU 2020 pomeni tudi lestico odličnosti in pristop, ki temelji na inovacijah. Vendar se, vendar se sprašujem, če sedaj, ko se proračuni z uh, zdravje in druge stvari eh, zmanjšujejo, če bodo moji voljivci dejansko razumeli, zakaj želimo povečati proračun za to vrstne programe. Govorimo o veliki vsoti denarja, vendar ta vsota denarja bo razdeljena hm, preko veliko let. Eh, hm, potem bomo to razdelili med številne države članice, inštitucije in projekte po teh državah članicah. In tako kot pri vseh evropskih projektih bo veliko sredstev požrla administracija, preverjanje, evalvacije in tako naprej. In prosim bi kolege najprej mislijo, če je ta program, ki naj se vodi na ravni EU, najboljši način porabe denarja in ali ne bi bilo morda bolje, če bi te programe upravljale same države članice. Sprašujem se, ali ni morda edini cilj programa 2020 eh, raziskave in inovacije, temveč da gre za to, da želimo izpostaviti pomen Evropske unije. Grazie. La collega Mazzetti Jukovic, prego. Hvala, gospod Mazzetti Jukovic. Predsednica in eh, hvala poročevalki, poročevalcem in pa vsem eh, kolegom in kolegicam, ki so podprli tudi moje amantmaje. Želim se osredotočiti na sledeče tri točke. Prvič, motiv za povezovanje med raziskovalno sfero in med podjetniško sfero je le takrat kadar je to odvisno tudi od denarja kadar so drug z drugim povezani in za sedaj daje, daje uh, horizon in eh, osnutek tega poročila dobro osnovo za to. Drugič, vključene so v amandmajih tudi raziskave na področjih, kot so morska in gorata področja. Kajti gorata področja so tista, o katerih mogoče mogoče niti ne pomislimo, kolikšne priložnosti so tu za razvoj prehranjevanja v Evropi in pridelavo hrane. Tretjič, eh, telemedicina kar se tiče starejših in demografskih sprememb in pritiskov eh, na ambulante eh, je rešitev seveda tudi v, v tem, da delujemo nadaljavo, da izkoristimo tehniko, fiziko, elektroniko. Skratka, hvaležna sem eh, vsem, ki podpirate to vrstna razmišljanja. Hvala. Grazie, la collega Ticau, prego. Hvala, gospod Ticau. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau și o să felicit. Hvala. Gospa predsednica, zahvalila bi se poročevalcem. Eh, njihov način sodelovanja je res nekaj odličnega. Moramo poenostaviti postopke. Obzorje 2020 je strategija poenostavljanja za raziskovalne projekte in to je pomembno pozdravljam. Upravičenost projektov na področju demografskih sprememb, podnebnih sprememb, zdravstva, bolj učinkovite rabe verov in v tem duhu bi vas rada opozorila na svoje številne predloge sprememb. Skušala sem dati večjo prepoznavnost eh, pilotnim projektom, demonstrativni fazi eh, raziskav zlasti, ko gre za primarno, eh, primarne kmetijske raziskave. In želela bi si, da bi takšni projekti imeli stotstotno upravičenost do povračila stroškov. Mislim, vsote, ki so plačane na uro dela, morajo biti enake po celotni EU. Menim tudi, da moramo več investirati v uporabno znanost in moramo bolj vključiti zasebni sektor, pa tudi industrijo. Na ta način bomo zagotovili, da raziskave ne ostane zgolj v predaljih. Ne, raziskave dejansko morajo priti na trg in postati dostopne uh, eh, potrošnikov. Na ta način bomo tudi naredili nova delovna mesta. In še nekaj. Proces reindustrializacije v EU moramo zagotoviti, da imamo neposredno povezavo med raziskavami in inovacijami in industrializacijo ali ponovno industrializacijo Evropske unije. In tako bo Evropska unija konkurenčna na globalnem trgu. Le tako bomo imeli delovna mesta tudi, tudi v Evropski uniji. Grazie. Hvala. Gospa Merkis. Hvala, dragi kolegi. Res je, dobro je, da imamo lahko izmenjavo mnen o najpomembnejših vprašanjih. Prisluhnila sem vsem vam in povedali ste, kakšne so vaše prioritete. In z odločnimi stvarmi se res strinjam. Torej, sedmi okvirni program se kmalo izteče in moramo se odločiti, kako naprej moramo vedeti, kakšne so naše prednostne naloge, časa pa nimamo veliko. In uh, moramo uh, torej oblikovati naše prednostne naloge. Svet želi vedno bolj zmanjšati proračun. Nekateri govorijo celo o 50, 50 odstotkih In to nas res skrbi. Tudi o tem bi se morali pogovarjati. Zato vas res prosim, pohitimo, bodimo čim hitrejši in eh, moramo biti čim bolj specifični, da bomo imeli konkretno pogajalsko stališče svetom, kaj ti res se mudi. Še nekaj. Sistematično izpostavljamo raziskave seveda gre za program raziskave in inovacije. Vendar zdi se mi, ko govorimo o raziskavah, govorimo avtomatsko o inovacijah, vendar eno ne pomeni nujno drugega. Tako da mislim, da moramo izkoristiti to, kar že obstaja uh, v EU uh, eh, na tem področju, nam bo to pomagalo moramo najti čim bolj konkretne rešitve na konkretne težave. Hvala. Eh, Hvala. Gospod Odi, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Nekaj glede velikih projektov ITER, GMS, Galileo. Če sem prav razumel gospoda Prodija, bi on eh, ločil Galileo in GMS, ki naj bi bila projekta skupnosti, ITER pa bi ločil. Ne, prosim, ne gremo v to uh, smer, da bi se ločili od nečesa, nečesa evropskega, da bi nekaj dali znova nazaj na medvladno raven. Na ta način ne bomo ničesar rešili. ITER je svetovni, uh, svetovni program. Ko gre za teme, ki jih obravnavamo, nekaj komentarjev sedmi okvirni program. Sam sem bil poročevalec za omestno poročilo in imeli smo 21 milijard v prvih štirih letih, sedaj za zadnje leta pa 30 milijard. In države članice morajo izpolniti tudi svoje eh, obveznosti glede obzorja 2020. Uh, eh, ne bomo dosegli evropeizacije raziskav, če bomo zadeve segmentirali. ko se pogajamo o proračunu, se mislim, da moramo tudi upoštevati revizijsko klauzulo. Torej, težko se bomo pogajali, ne smemo se prepirati uh, o vsem hkrati, o kmetijstvu, o britanskem rabatu in tako naprej. Ne, mislim, da moramo. Uh, dejansko se osredotočiti. Moramo se strinjati glede tega, kakšen bo sploh proračun. Mislim, da moramo državam članicam pustiti, da zadihajo, da ratificirajo pakt o stabilnosti in potem v obdobju 2014-2015 bomo lahko znova s pomočjo revizijske klauzule spremenili proračun, tako da je mogel takšno klauzulo vključiti v proračun. Potem še nekaj glede treh prioritet. Odličnost je sveda pomembna. Um, mislim pa, da Evropska komisija ni dovolj izpostavila industrijskega vidika. To bi lahko tudi škodovala drugim vidikom. Menim. Prego. Enim. Ja. Torej, imeli smo več razprav in vidimo, da ima vsakdo svoje sporočilo, smo pa tudi vsi raz, razumeli, da je, so raziskave zelo pomembne. To smo razumeli. Kako pa iti dlje? To bi bilo še posebej pomembno. zdravje, raziskave, vse to je povezano in tega ne, ne, in ne smemo sedaj vsega razdrobiti. Države članice nimajo dovolj sredstev in skušajo eh, doseči najboljše, vendar sredstev nimamo dovolj za to, kar je uporabno za naše državljane vendar pa vedno imajo dovolj sredstva za neke stvari, ki škodijo državljanom. Torej moramo vedno preučiti, kaj nam koristi, ko se uh, primerjamo z drugimi, kaj smo gotovili, da zaostajamo, da Kitajska in ZDA si prizadevajo in da dejansko uh, dosegajo velik napredek in ali si tega še želimo. Ehm, govorili smo že o nogometu in kakšna je najboljša obramba, napad. Sedaj moramo še več investirati, ravno zato, ker je kriza, zato da bomo imeli prednost pred našimi rivali in da bomo močnejši. Kaj pa mi počnemo? Nič, ugotovili smo, da smo v težavah in da drugi nas prehitevajo. Mi pa bomo zato dali še manj sestov in bomo še bolj zaostajali. No, to pa je potem težava. Še enkrat ponavljam, govorili smo o tem, da moramo o, uh, plačevati znanstvenike, potem pa pravijo, da ni denarja za znanstvenike. No, za nogometaše pa vedno najdemo denar. Kako je to mogoče? In potem, in potem še hkrati pravijo, da je znanost zelo pomembna za Evropsko unijo. No, mislim, da moramo vlagati v to, kar je res pomembno, ne pa, da nujno vedno se osotočamo nekaj, kar da tekošnji rezultat. Še nekaj. Lahko imamo najboljše ekipo, lahko imamo najboljše igravce, vendar, če vsak igra na svojem kvadratku terena, ne bomo nič dosegli. Torej, vsak posamezno. Hvala, kolega Eler, pregom, dve minuti. Hvala lepa. Najprej želim podati dva odgovora na vprašanja v zvezi z raziskavami na področju varnosti. Mislim, da ni stališče EPP-ja, da se ukvarjamo z obrambo. Z Aldem, socialisti in drugi smo poskusili to, o čemer smo se odločili, prenesti na program za obrambo in raziskave. Raziskave torej na področju civilnih misij in tako naprej. To je pomemben vidik evropske politike. Gospod Helmer je dejal, da je morda bolje, če bi zadeve prepustili v nacionalnih rokah. Gospod Roger, pomislite. Rolls Royce, biser britanske industrije 70 odstotkov raziskav izvaja v Nemčiji. Niso več britanska družba, ampak so evropska družba. Ko govorimo o raziskavah, pa so globalna družba. Mislim, da tukaj obstaja neka zmota, da gre za ravnovesje med evropskimi in nacionalnimi politikami. Ne, ko govorimo o raziskavah, imamo Evropo, sicer nimamo programa, ampak z praktičnega vidika raziskuje Evropa, ne pa nacionalne države ali univerze. Čemu bi se lahko torej posvetili, po mojem mnenju? Mislim, da bi se morali posvetiti rasti. Ta program bi moral vključevati elemente za rast. Če ne bomo vlagali v raziskave in rast, bomo zaostali. Tako pač je. Če imamo evropsko ali nacionalno razpravo, je to vase zaprta razprava in ne odraža realnosti na globalni ravni. Če želimo ohraniti svoj socialni model, moramo vlagati v raziskave. Drugače bomo zaostali. Ne bomo več mogli konkurirati. To je torej moja prošnja. Mislim, da se moramo za proračun boriti skupaj. Če tega ne bomo storili, bomo govorili le o notranje evropskih zadevah, nikakor pa ne bomo več enakovreden igralec na globalnih trgih. Hvala. Hvala za komisijo, gospod Matej. Hvala lepa, gospa predsednica. Zelo lepo je prisluhniti kolegicam in kolegom tukaj. Zdi se mi, da se počasi kaže neko soglasje. To potrebujemo, kajti parlament mora najti soglasje v okviru širše razprave o proračunu. Že sedaj vemo, da nas čakajo težave v zvezi z plačili leta 2013, težave so nam torej znane. Obzorje 2020 pa zadeva rast in ustvarjanje delovnih mest. Presodili smo učinek in nič celih 9 odstotka BDP bomo ustvarjali s pomočjo obzorja 2020. To je predvsej dobro. tudi kar zadeva mm, vključitev spolov smo dosegli dober sporazum in tudi dostop, pa tudi podatki. Tam bomo sprožili pilotni projekt, zato da ocenimo morebitne posledice tega. Govorimo o pravicah intelektualne lasnine in tako naprej, kar zadeva izvorne celice. Hvaležni smo, da vsi podpirate Eh, pristop status quo. Sedaj pa še vprašanje razširitve udeležbe. Komisija si seveda želi premustiti to inovacijsko vrzel v Evropi. Pred nedavnim smo sprožili pilotno schemo in slišali smo, da moramo ponuditi širok nabor orodi za to, da bodo države lahko ujele zaostanek oziroma zmanjšale zaostanek z drugimi tudi ciljno usmerjenje finančnih sredstev je zelo pomembno. Imamo več prednostnih nalog na področju energije, vsi poznamo načrte SET. Eh, Izivi so prav gotovo pomembni za vse državljane, prednosti so povsod v Evropi. In kar zadeva poenostavitve in finančna nadomestila za udeležbe. Zahvaljujemo se gospodu Ehlerju, da je ta program spremnil v program, ki se posveča udeležencem. Prav gotovo moramo zagotoviti, da bo evaluacijski postopek ustrezen na vseh stopnjah, potrebujemo pa tudi ustrezne instrumente. Zato, ker je zainteresiranih strani zelo veliko. Poznamo na primer MSP-je. Vsi pravite, da moramo MSP-jem nameniti več podrobnosti in res je, da pripravljamo nov mehanizem prav ta namen. Poskrbeti moramo, da bomo lahko vključili vse projekte majhne, srednje in velike in zasebno-javno partnerstvo so vprašanje, ki, so, ki je nekoliko bolj kontroversno. Mislim, da moramo tukaj biti pozorni in izdelati zelo dobro oceno učinka, če želimo pripraviti dobre predloge za zasebno-javno partnerstvo. Gospod Eder dela na področju poenostavitve. Pozdravljamo predloge, naprimer, da bi čim bolj skrajšali obdobje do dejanske dodelitve neporodnih sredstev. To se nam zdi zelo dobro. Komisija je predlagala radikalno poenostavljanje in tukaj bom citiral revizijsko sodišče. Citiram. Sodišče meni, da bo ta model izboljšal delovanje sistema v celoti, zmanjšali bomo tudi možnost napak in računovodstvo bo manj zapleteno prav tako pa bodo odstranjeni določeni pod, koraki potrjevanja. Zato bomo poenostavili in pospešili postopek. Zelo pomembno je, da je program Obzorje 2020 bolj odprt za eh, nove vstopnike, ne pa da se to obravnava kot neke vrste zaključen seznam sprejetih projektov. Še nekaj želim omeniti in to bo moja zadnja točka Vmesni pregled, to je omenil gospod Odi. Vsaka eh, firma, vsako podjetje ima vmesni pregled, ampak ta bo zelo pomemben za obzorje 2020. V tem času se bo svet zelo spremenil in zagotoviti želimo, da bo obzorje 2020 vedno privlačno in da ga bomo lahko spremenili po potrebi. Hvala. Grazie, cari colleghi, di che dovevo dire una cosa. Hvala lepa. Čisto na kratko. Bil sem poročevalec za umestni pregled in mislil sem, če bi lahko kaj spremenili in so mi rekli, da nič ne moramo spremeniti, zato smo imeli umestni pregled. Sam sem predlagal umestni pregled finančnih perspektiv in če se tim odločimo imeti 100 milijard, potem to začnemo torej da omogočimo državam članice, da imajo red v svojih proračunih. Torej, če se ne moremo strinjati glede proračuna, potem bomo imeli možnost to spremeniti, ko bodo države članice morda v stanju to sprejeti. Torej, ko sem jaz bil proračunalec, je to bila možnost, da imamo umestni pregled. Grazie, grazie, Hvala lepa, gospod Odi. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se zahvalila vsem prispevkom svojih kolegov, komisije, vsega, kar smo slišali. Hvala za vse komentarje. To smo si vsi dobro zapisali, kajti vsaka razprava je za nas zelo koristna pri našem delu. Tako da sta gotovo tudi moja oba kolega se zabeležila to, kar smo slišali. Jasno je to, kaj je še vedno odprto. Šest stvari se mi zdi, da je odprtih, vendar pa dosegamo napredek. Zakaj? Zato, ker je za nas nujno, da imamo močno stališče parlamenta. Bom se odzvala na nekaj vprašanj. Veliko smo govorili o ravnovesju programa, ko gre za obzorje 2020. Gospa Karvalja je jasno povedala in s tem se popolnoma strinjam. Mislim, da imamo ambiciozen program, ki temelji na našem temeljnem cilju in to je, da smo konkurenčni, zato da bomo imeli rast in delovna mesta. In če želimo biti konkurenčni, potem moram, morajo biti naši sistemi konkurenčni in moramo biti sposobni se spopasti z velikimi izzivi, s katerimi se sooča naša družba. In če želimo biti konkurenčni z našimi sistemi, moramo biti konkurenčni tako pri raziskavah kot pri inovacijah. Moramo biti konkurenčni, ko gre za univerze, ko gre za centre raziskave, eh, ko gre za izboljš, izboljšanje infrastruktur, odličnosti in tako naprej. In moramo tudi najti večjo družbeno podporo znanosti. Vse to bo okrepilo sistem. Hkrati pa moramo poskrbeti za konkurenčnost podjetij, moramo izboljšati tehnologije, kar bo omogočilo inovacije moramo izboljšati zasebno financiranje prek financ instrumentov, ki jih predlagamo za financiranje in moramo seveda tudi povečati število inovativnih MSP-jev. Vse to je jasno, tako v predlogih sprememb, ki smo jih sprejeli, kot tudi v kompromisnih predlogih, ki jih sedaj oblikujemo. Želimo vključiti ob, oba vidika in želimo najti čim boljše ravnoteže, kajti pripričani smo, da je to nujno potrebno. Kar zadeva proračun, to je seveda naša glavna skrb, to je, to je jasno tudi jasno iz te razprave, tega se zavedamo, vendar naj nekaj jasno povem. Naš predlog je naš predlog in se bomo borili za njo, ker, ker verjamemo vanjo in lahko jo argumentiramo, imamo številke. Vemo, kaj se je zgodilo s sedmim okvirnim programom. Imamo številke glede tega, kar se lahko zgodi v prihodnosti, ker že imamo neke projekcije za prihodnost. In kot je povedal kolega, vemo, kaj se dogaja v naših, uh, v, v naših rivalkah, Kitajska, Japonska, ZDA, zelo, zelo rastejo. Svet bo seveda dal svoj predlog in upam, da bo tudi svet lahko utemeljil svoj. Uh, predlog. No, potem videli, kaj bo. Mislim, da dobro se pogovarjamo, da se pogajamo. No, če nam ne bo uh, šlo dobro v teh pogajanjih, ne smemo ogroziti svoje odličnosti, potem bomo pač morali se izbra izbrati, kaj so naše prednostne naloge. Potem rada bi še nekaj komentirala. In sicer vprašanje varnosti in energije. Govorimo o programu, ki financira raziskave. Ne govorimo o politiki energije, niti obrambe. In ve, ve se, da tu gre za raziskave. Mislim, da s tem lahko tudi odgovorim na številne komentarje, ki smo jih slišali. Gospa Kortines je govorila o tem, kako financirati majhne projekte. No, imamo predloge sprememb, recimo, da bi toliko odstotkov namenili za takšne projekte. Torej, pač eh, na ta način bi lahko dosegli neko notež glede na majhne ali velike projekte. Oziroma, lahko bi pove, povečali pogoje za velike projekte ali kaj podobnega. Potem sinergija z skladi, ki že obstajajo. Smo se veliko pogovarjali, moramo se osredotočiti na to, da se poveča odličnost in vse, kar se nanaša na prenos tehnologij tu imamo veliko predlogov sprememb, ki eh, pojasnjuje, kako bi to lahko razrešili. To so pomembne teme in to smo obravnavali, smo pa še odprti za nove predloge sprememb. Ne bom zavlačevala, rada bi se še enkrat zahvalila ne le svojim kolegom, temveč tudi vsem našim podporam podpornim organom, našemu sekretarijatu, ki so vsi, ki so vsi prispevali za to, da bomo dejansko dosegli nek napredek pri tem programu. Hvala. Much, uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala za vse vaše pripombe, vse sem si zapisala. Komentirala bom le nekatere. Vse sem si pa zabeležila, kakor sem že povedala. Podariti želim, da. So merila za ozorje 2020 sicer merila odličnosti, ampak vseeno želimo čim širšo udeležbo. Kaj to pomeni? To pomeni, da odličnost lahko nastopa tudi v manjših količinah naprimer v MSP-jih ali manjših skupinah raziskovalcev ali na manjših univerzah. V to niso vključene le največje univerze ali največje podjetja. Tako z vidika programa, kot tudi z vidika pravil za odeležbo moramo poskrbeti, da bodo tudi manjše enote odličnosti lahko sodelovali v tem programu. Še nekaj želim povedati. Namreč program je program odličnosti, strukturni program je pa program za uvajanje neke stabilnosti, vmes pa smo zgradili povezave. Naprimer, leste odličnosti. Imamo tudi več konkretnih predlogov, imamo scheme tesnega povezovanja, obzorje 2020 lahko razpiše razpise za prikrajšane regije, ki bodo finančna sredstva dobila iz strukturnih skladov. Več finančnih schem je torej na voljo, ki povezujejo oba programa. Žig odličnosti. omogoča, da strukturni skladi financirajo tiste odlične projekte, ki jih sicer ni mogoče financirati iz programa Obzore 2020. Več programov lahko torej, povezuje financiranje iz obeh um, strani. Mislim, da je mnenje dobro uravnoteženo in poskusili smo v to vključiti tako inovacije kot tudi raziskave. Želeli smo vključiti celoten cikl inovacij, prav tako pa smo povezali različne cikle med seboj in različne dele ciklov pristop je zelo uravnotežen. Tudi kar zadeva večje, srednje in manjše projekte. Tukaj smo slišali več izjav o tem, da moramo poskrbeti, da bodo vključeni tudi manjši projekti. To je seveda vključeno in to je del družbenih izzivov, zato je to v več delih programa. In še zadnji komentar v zvezi z dodano vrednostjo raziskav raziskave so ena od politik, kjer lahko zelo jasno vidimo dodano vrednost. Kritična masa, spodbujanje odličnosti, to je nekaj, kjer lahko res dosežemo velik napredek, naprimer pri boju proti redkim boleznim. To je mnogo lažje na evropski ravni kot na regionalni ali lokalni ravni. To velja tako za najboljše univerze v Evropi, naprimer nekatere univerze iz uh, Velike Britanije. Zelo pomembno je, da te univerze sodelujejo v programu. Ne gre pa samo za vprašanje financiranja, gre za to, da so te univerze povezane v omrežja znanja, to pa koristi ne samo njihovim regijam, ampak tudi celotni Evropi. Zato moramo poskrbeti, da bo dodana vrednost raziskav ostala. Hvala. Grazie, la collega Carvaio. Possia... Hvala lepa. Sedaj pa drugi del naše razprave. Začeli bomo s gospodom Eilerjem. Izvolite, pet minut. So sorry to bore you again. Um... Hvala lepa, se opravičujem, da bom še enkrat spregovoril začel bom s tem, da vam povem, da lahko v petih minutah predstavimo samo širše obrise nekaterih tem. Več kot tisoč predlogov sprememb imamo, ampak to je tako zapletena tema, gre namreč za pravila za sodelovanje in mislim, da smo vseeno dosegli veliko stoglasja. Najprej bom govoril o tistih temah, kjer mislim, da bomo pripravili kompromise in to je že nekako vključeno v sporočilo komisije. Namreč gre za sprejemanje računovodskih metod za udeležence, to so poenostavljeni revizijski postopki. Tukaj se mi zdi zelo pomembno, da upoštevamo komisijo in računsko sodišče, ampak jasno, moramo razmisliti o tem, kako bomo predstavili in zgradili ta revizijski sistem, ker ti poenostavitve so zelo pomembne. Imamo tudi druge sisteme, s pomočjo katerih bodo raziskovalci eh, v petek popovdan porabili samo uro namesto treh ur za administrativno delo. To je zelo dobro in še podpora za dva ukrepa poenostavljanja. Zaenkrat to ni bilo v predlogu komisije, namreč možnost, da bi imeli postopek ocenjevanja v dveh korakih in skrajšanje zagotavljanja nepovratnih sredstev na obdobje enega meseca. Ne vem, ali je za to kriva samo komisija, ampak vem, da to ni enostaven postopek. Gre za poenostavitev ne za komisijo, ampak za udeležence vprašanje odprtega dostopa je zelo povezano z obzorjem 2020, gre za tehnično vprašanje med obema poročiloma, o tem bom vseeno nekaj spregovoril. Zaenkrat, če nimamo jasnega besedila, jasne definicije odprtega dostopa, mislim pa, da moramo imeti jasna pravila, ki ne bodo dopuščala nejasnosti. Mislim, da moramo ločevati med prostim dostopom za objave in prostim dostopom do podatkov. Prosti dostop do publikacij je nesporen. Zaenkrat pa smo slišali zelo različna mnenja v zvezi z dostopom do podatkov, kajti podatki so mnogo bolj občutljiva tema. Kar zadeva pravice intelektualne lasnine, pravice intelektualne lasnine, ki izhajajo iz rezultatov raziskav. O tem bomo še razpravljali ta teden. EPP e si bo prizadevala za to, da bi komercialno občutljive rezultate raziskav izuzeli iz teh pravil. Nikogar ne smemo prisiliti, da objavlja, vseeno pa jih podpiramo in podpiramo tudi pristop odprtega dostopa. Še dve tendenci sta, ki bi jih morali poenostaviti nekateri predlogi sprememb želijo ohraniti diferencijacijo med posamezniki in inoverzijami ter industrijo. Parlament je leta 2010 uporočilo Karvaljo v zvezi z poenostavitvijo okvirnega programa tako tudi sklenil. Številni predlogi sprememb pa želijo tudi poenostaviti predlog komisije. In še eno vprašanje je namreč nastanek posrednih stroškov, ki jih ni mogoče ločiti od neposrednih stroškov. Želo veliko predlogov je strani poslancev, ki želijo mm, uvesti podobno možnost, kot jo je zagovarjala komisija v zvezi z šestim in sedmim okvirnim programom. To ni vključeno v ta program. Pri tej diferencijaciji še ni jasno, ali bi diferencijacija z vsemi stroški veljala za industrije ali tudi za MSP-je in univerze. Tudi pavšalni zneski so pomembno vprašanje in predlogi obstajajo, da bi te pavšalne zneske zvišali. Med 10 do 40 odstotkov znašajo predlogi. Svet zaenkrat govori o 20 do 23 odstotkih. Mislim, da moramo vsi preprosto zadeve izračunati. Pavšalni zneski, po mojem, niso pošteni, troškovno učinkoviti, ampak to so modeli računanja, ki jih pač moramo sprejeti, če želimo najti rešitev. Pred mano je prvi predlog kompromisa, da bi jim zadeve združili na osnovi treh ciljev. Poenostavitev, um, potem učinkovita poraba sredstev in tretjič spodbujanje zasebnega sofinanciranja na tem področju. To pomeni, ne bo takšne diferencijacije kot v sedmem okvirnem programu, ampak model 100 plus 20 želimo ohraniti, to je predlagala komisija, prav tako pa želimo um, ohraniti tisto možnost vključitve vseh stroškov. Uh, ki jih imajo univerze in drugi udeleženci. To je možnost, k temu ne bomo nikogar silili, vseeno pa je mogoče uporabiti. Konzorciji se bodo lahko odločili tudi za pavšalne vsote in potem bo po predlogu komisije za njih veljala popolnoma enaka zaveza. Raziskovalne organizacije, ki so strukturno zelo pomembne, bodo deležne posebnih pravil. Um, sedaj moram končati, to bo zelo intenzivna razprava. Želim pa še nekaj povdariti. Ko se približujemo fazi uh, trženja, mislim, da ne smemo uvajati tretjih struktur. Zato tukaj prosim, da bi našli stotstotno rešitev, morda tudi z. Uh, alternirajočim modelom polnih stroškov. S komisijo in z drugimi bomo še govorili o tem, kako bi lahko pripravili rešitev. Z vsemi bomo morali potem razmisliti o tem, kaj to pomeni za proračun in to bo za nas zelo pomembna usmeritev pri pripravi končnega kompromisa. Hvala. Grazie. La parola... Hvala gospod Glant. Hvala lepa, gospod predsednica. Mislim, da smo našli dobro metodo, bom kar nadaljeval tam, kjer je končal gospod Eler. Predloge sprememb smo razdelili v različne dele, nek tisti del, kjer so predlogi sprememb precej skupaj in drugi del, kjer se razhajajo, kar zadeva stopnje eh, sofinanciranja, mislim, da je to nekako bolj zapleteno, kot je predlagala eh, komisija, čeprav ne preveč zapleteno. Vprašanje polnih stroškov, mislim, da to v nekaterih primerjih lahko podpremo, pri drugih pa si moramo poskusiti poiskati druge rešitve. Mislim, da moramo najti načine, kako bi lahko bolje uvedli kvote in da bi bolj previdno nastopali glede na industrijo. Ne smemo biti sovražni do industrije, ampak mislim, da lahko industrija stoji na svojih nogah. Odprti dostop, to je zelo pomembna tema, jasno mora biti, kaj tam želimo doseči in kako bomo to dosegli. Ne smemo ustvariti podatkovne puščave, kjer bi bilo vse težko dostopati ali težko spremeniti, po drugi strani pa želimo uvesti določena pravila. Najti moramo ravnotežje in prizadevati se moramo za to, da ne bomo mm, preveč odpirali urata tretjim državam, ki bodo potem lahko uporabile rezultate naših raziskav za to, da same pripravijo izdelke. Potrebujemo neko dobo, ko ti podatki ne bodo dostopni tretjim državam. In še nekaj, razpravljati moramo o upravnih stroških. 7 odstotkov, to je lahko smiselno, lahko pa se zgodi, da v neki raziskovalni instituciji nastopajo drugačni stroški, morda višji, morda nižji, kako se bo to uh, rešilo. Mislim, da bi morali najti boljši model, kot je bil v sedmem okvirnem programu. Eh, stroški osebja, računovodski stroški in tako naprej. Mislim, da so države članice tukaj naredile verik korak naprej, tudi glede, kar zadeva odeležbe, zato mislim, da bi temu lahko sledili. Hvala. Grazie. La collega Hall, prego. Hvala, gospa Hall. Thank you. Um, once... Hvala lepa. Še enkrat govorim v imenu gospoda Johansna. Hvala lepa, gospod Eler, za dobro sodelovanje v zvezi s tem. Nekaj v zvezi s proračunom. To ste omenili večkrat. Za skupino ALDE je zelo pomembno, da bo obzorje 2020 ohranilo svoje stališče v okviru pogajanj o večletnem finančnem okviru. Grozne govorice krožijo, da bo proračun padel na 40 milijard evrov. To je polovica sedmega okvirnega programa v zadnjih letih in to je popolnoma nespremljivo. Vem, da bi se gospod Johansson prav tako uh, vključil v moj poziv, da bi si prizadevali to preprečiti. Kar zadeva stopne financiranja, več predlogov sprememb imamo v zvezi z načinom financiranja, ampak preden se dogovorimo o modelu financiranja, se moramo dogovoriti o tem, kaj naj bi s tem modelom dosegli v Aldeju menimo, da je to zelo pomembno. Namreč zagotoviti moramo poenostavitev za udeležence v primerjavi z sedmim okvirnim programom. Model mora univerzam, raziskovalnim institucijam in MSP-jem olajšati udeležbo, prav tako pa mora zagotoviti višjo udeležbo industrije v primerjavi s sedmim okvirnim programom. Prav tako morajo biti računovodske prakse, ki jih uporabljajo organizacije, ki prejemajo financiranje, uporabljati. Tudi najboljše zamisli na svetu niso tako bistre ali tako genialne, če vodijo v več birokracije. Pri oblikovanju tega modela morda ne smemo izumiti nekaj popolnoma novega, ampak izboljšati sisteme, ki jih že uporabljamo in ki sedaj dobro delujejo. Hvala. Grazie, Hvala lepa, gospod. Lambert izvolite. Uh, so, three points on, uh, on. Gospod Eler, troje bom povedal. Hvala za vaše pojasnitve v zvezi z vojaško tehnologijo. Lepo je, sicer se o več stvarih sicer ne strinjamo, ampak v redu, kar zadeva financiranje. Gospod Eler je ugotovil, da obstajajo raziskave med raziskovalnimi organizacijami, univerzami in industrijo. In prav je, da je pošten vračil nižji, da, da, je, da so vračila nižje za industrijo, da je to pošteno. Nekoliko nas skrbi, da bo to vodilo do neželenih posledic. Želimo ohraniti čim več finančnega vzvoda. Želimo si, da bi vsak cent sprožil nov denar ali vodil do novega denarja. To velja lahko v okviru proračuna, lahko pa v nove naložbe strani vlade ali strani zasebnega sektorja. To je ključnega pomena. Če bomo s svojim pristopom spodbudili manj naložb zasebnega sektorja, potem ne bomo dosegli svojega cilja. Mislim, da mora biti ravno obratno. Mislim tudi, da ko si pogledamo industrijo, manjši operaterji potrebujejo več financiranja kot velike operaterje. Večji operaterji, večji udeleženci so tam zato, da služijo kot katalizatorji, poskrbeti pa moramo za manjše. Tisti denar, ki ga damo podjetjem, bi moral biti namenjen manjšim in srednjim velikim podjetjem. Mislim, da bi to morala biti naša prednostna naloga. Nekaj ste dejali o pospešenem postopku. Ta pospešeni postopek pa ni nadomestilo za instrumente za MSP-je. Če bo ta nov pristop eh, poenostavitve, eh, nekaj, kar bomo dodali k obstoječim instrumentom, v redu, drugače tega ne bomo sprejeli. Dostop. Dostop je po našem mnenju zelo pomemben, dostop do podatkov je zelo pomemben. V nekaterih primerjih, naprimer raziskave na področju diabetesa, uh, vključujejo univerze, industrijo in tako naprej, Novartis, Harvard sodelujejo pri tem in vsi podatki so na voljo. Mi zaenkrat, če nimamo mnenja v zvezi z odprtim dostopom, bomo videli, kam nas bo to pripeljalo. Nekaj manevrskega prostora še imamo, želimo pa si, da bi bili tu pogumni, kakor je dejal Janez Pavel II. Bodite pogumni. Hvala, gospod Matijaš. Najlepša hvala, gospod predsednica. Dovolite mi, da poudarjam to, točko, ki sem jo že omenila. Gre za financiranje. Imeli bomo tudi kompromisni predlog spremembe na to temo. Res me skrbi ta predlog. Razloge sem že omenila. Zakaj? Zato, ker mešamo med znanstvenimi raziskovalnimi inštituti in industrijo. Potrebujemo več investicij za MSP-je, moramo se osredotočiti na raziskovalne inštitute in centre ampak ti imajo precej več težav zaradi poenostavitev, ki jih želi uvesti poročevalec. Poenostavitve so dobre, res je, ampak če poenostavljanje ni usklajeno z realnostjo, potem lahko naredimo več škode, kot pa koristi. Zagotoviti moramo, da so vsi poenostavljeni elementi usklajeni z realno situacijo. Znašli smo se tudi pred vprašanjem stroškov. Tekom sedmega okvirnega programa smo bili priča uvajanju novega stroškovnega sistema. In če si pogledamo kompromis, lahko vidimo, da ne bomo več imeli izhodišča za nadaljevanje s temi strukturiranimi stroški. Vemo, da so situacije zelo različne. Vsi akteri si prizadevajo za odličnost, ampak sposobnosti zagotavljanja financiranja in zagotavljanja sredstev se razlikujejo od enega do drugega subjekta. To ni dober model. Poskušamo analizirati raziskave in razvoj in financirati ta model, to področje. Obene pa ne omogočamo tem akterjem, da bi zagotovili nova delovna mesta, da bi privabili nove mlade raziskovalce. Raziskovalni inštituti bodo morali uporabiti del svojega proračuna, da bodo plačali raziskovalce, ki jih imajo sedaj. Raje se bodo držali raziskovalcev, ki jih že imajo, ne bodo najemali novih, kljub temu, da se vsi strinjamo, da so mladi raziskovalci polni novih idej in bi lahko prinesli veliko dodane vrednosti. To me resnično skrbi. Ne bomo dosegli prave inovacije, pravih inovacij, če bomo imeli takšen sistem. V ta sistem moramo vključiti ločene stroške, ne le tiste ponderirane stroške. Ne smemo vse akterje obravnavati enako. S tem si samo škodimo. Hvala. Gospa Anders Dotjers. Dve minuti. Uh, Hvala, gospa predsednica. Hvala tudi vsem kolegom in kolegicam, ki so delali pri tem dosjeju. Sodelovanje mednarodne piratske stranke je pokazalo, da njeni predstavniki ne morejo biti niti opazovalci. Ta politika je tako pomembna, da ne sme biti politična po naravi in vesela sem, da se kolegice in kolegi ne strinjajo s tem. Rada bi govorila o pravicah intelektualne lasnine. Ko gre za rezultate javnega financiranja, morajo biti pogoji enaki. Slišali smo predloge, da bi črtali načelo vrnenih stroškov. Če želimo spodbujati MSP-je, potem potrebujemo pravila, ki stimulirajo financiranje. V nasprotnem primeru majhni projekti ne bodo mogli dostopati do teh sredstev, kar bi bilo seveda kontraproduktivno. Skupina zelenih je pripravila predloge sprememb, ki zagotavljajo vse te zadeve. Obenem pa omogočajo dodatni manevrski prostor za akterje v industriji, glede časovnih omejitev in podobno. Vedno imamo točno določene časovne roke, ki določajo odprti dostop. Odprti dostop do publikacij vsem se nam zdi pilotni projekt dober. Raziskovalni podatki. Tudi tukaj je odziv raziskovalne skupnosti zelo jasen. S tem pomagamo pri uporabi teh podatkov in učenju od drugih. Želimo zagotoviti priložnosti s tem, da ne bi škodili tistim komercialno občutljivim podatkom. Raziskovalnih podatkov ne smemo pozabiti, ne smejo biti tako ekskluzivni. To ni dober način porabe javnega denarja. Se upravičujem, da sem bila tako dolga. Prego. Hvala, gospa Nibler. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sama se zahvaljujem kolegicam in kolegom, ki so tako zagnano delali na tem poročilu, še posebej gospodu Elarju, mislim, da je pripravil odlično poročilo in prepričana sem, da bo našel tudi ustrezne kompromise tako v parlamentu kot tudi svetom. Mislim, da bo zadeve dobro usmerjal. Troje želim povedati. Kar zadeva poenostavitve in naloge glede udeležbe, mislim, da bomo tukaj dosegli več pravne varnosti, to je dobro, tudi skrajšanje obdobja do odobritve financiranja in tudi poenostavljeni revizijski postopki. To so politične odločitve, ki smo jih sprejeli v parlamentu in ki bodo pomagale raziskovalcem in to moramo tudi ustrezno komunicirati. Drugič, mislim, da smo pri nastanku stroškov pravilno uvedli to diferencijacijo. Hvala poročevalcu, da ločuje med eh, dejavnostjo in udeleženci, mislim, da je to pravi pristop. Poskrbeti moramo, da bomo podpirali visoke šole in univerze in kolegice in kolege so že o tem spregovorili. Poskrbeti moramo, da bomo pri MSP-jih obravnavali in upoštevali njihove potrebe, še posebej kar zadeva a, eh, njihove stroške. Mislim, da trenutni predlog to upošteva. Prav tako moramo zagotoviti več udeležbe industrije v tem programu. V obzore 2020 bo industrija sedaj več sodelovala, zato mislim, da se moramo ukvarjati tudi z vprašanjem pravic intelektualne lasnine. O tem smo nekaj že slišali. Še nekaj želim povedati. Mislim, da si moramo ogledati, kaj bomo dali na voljo od raziskav, ki so financirane za javnimi sredstvi. Pri tem ne smemo paziti, da, oziroma moramo paziti, da ne gremo predaleč. Sicer želimo, da bo industrija sodelovala v teh eh, programih raziskovanja, vseeno pa moramo poskrbeti za to, da bodo tudi oni imeli kaj od tega. Hvala. Grazie, la collega Nibler, la parola alla Commissione. Najlepša hvala, gospod Nibler, komisija. Eh, hvala, gospod predsednica. Ponovno sem zanimanjem prisluhnil tej razpravi. Potrebujemo torej način za dobro delovanje tega programa. Gospod Teler ima popolnoma prav, ko, go, ko govori o praksi. Evropa je zelo raznolika, vseeno pa se moramo zavedati, da se moramo izogniti izkoriščanju. Ne smemo zapravljati denarja EU zmanjšanje obdobja na šest mesecev, to je zelo ambiciozen cilj. In odkrito rečeno, tega ne bomo dosegli brez radikalnega ponostavljanja pravil. Preprosto je. Pri tem ne smemo zmanjšati samega sistema ocen. Potrebujemo dovolj časa za pripravo teh skupin za ocenjevanje in za ustrezno podajanje povratnih informacij. Slišali smo, da imamo sedaj pilotni projekt, slišali pa smo, da je gospod Eder omenil tudi Rolls-Royce. Če bi Rolls-Royce javnosti omogočil dostop do svojih raziskovalnih podatkov, potem bi njihova prednost izginila. Paziti moramo. Sodelovanje različnih subjektov, naj vas spomnim, da želimo z obzorjem 2020 podpreti projekte. Projekti pa nam pomagajo pri doseganju ciljev. Ne smemo pozabiti na nekatere osnovne principe financiranja. Načelo neprofitnosti, načelo, na, načelo enakega ravnanja oziroma enake obravnave akterjev ter seveda načelo doprinosa. Ne smemo kaznovati industrije. Industrija je namreč tista, ki bo dobre zamisli prevedla v inovativne proizvode. Industrija je tista, ki ustvarja delovna mesta. Tega ne smemo pozabiti posredni stroški in pavšalna raven. Izkušnje so takšne, da posredni stroški v sedmem okvirnem programu predstavljajo 30 odstotkov napak. Pavšalni pristop k posrednim stroškom bi odpravil teh 30 odstotkov napak. Obenem pa bi to pomenilo, da nadzora ne bi bilo potrebno izvajati. Pri pavšalni stopni nadzor ni potreben. Tudi to moramo upoštevati. Izkušnje kažejo tudi, da tisti, ki sodelujejo v programu in imajo posredne stroške, tisti morajo izboljšati svoje delovanje, saj bi lahko del posrednih stroškov prenesli v neposredne stroške. Kot veste, smo predlagali splošno stopnjo povračila 100 odstotkov za neposredne stroške. In stroški upravljanja so tudi neposredni stroški, tako da jih povra, lahko povrnemo 100 odstotno. Zagotoviti moramo ustrezno ravnovesje med tistimi močnimi in tistimi bolj ranljivimi akteri. Kaj se dogaja, naprimer, pri pravicah intelektualne lasnine, ko jih izvajamo na mednarodni ravni. Poskrbeti moramo za ustrezno dodano vrednost v Evropi. Hvala. Grazie, la parola per le conclusioni. Najlepša hvala. Poročevalec, zaključite. Isma... Hvala lepa. Najprej se vam toplo zahvaljujem. Skoraj dve leti se že ukvarjamo s tem. V tem času se je prav tako pokazalo, na, ko, na kako visoki ravni razpravljamo. Gospa Karvajo je to delo opravljala že prej in tudi nekateri drugi, naprimer gospa Nibler, imajo na tem področju dolgoletne izkušnje. Zato tukaj ne odkrivamo tople vode ampak želimo boljšo diferencijacijo, ki bo vodila do bolj uspešnega programa. Načela ne smejo biti protislovna in ustrezno jih moramo pretehtati. Ena je poenostavitev in druga je vprašanje finančnega vzvoda, torej koliko drugih naložb v raziskave in inovacije bomo s tem dosegli. Pot, ki smo jo opravili, torej, da smo okrepili predlog komisije na področju poenostavljanja, da smo predložili modele, ki niso ideološki, ampak so utemeljeni na dejanskih izračunih, mislim, da bo to po eni strani vodilo do poenostavljanja in po drugi strani do diferencijacije udeležencev, kar bo omogočilo udeležbo Udeleženci imajo različne potrebe. Strinjam se s komisijo, želimo pripraviti raziskovalni program, ne pa zagotoviti, da bodo vsi imeli zadostne finančne, eh, finančno spodbudo, kar zadeva podatke. Zahvaljujem se mm, poslancu skupine zelenih, lahko bi se sprla, a se nisva, to je dobro. Mislim, da je treba vedeti, da tukaj ne govorimo o tem, da bi imeli 100-stotno eh, odprt dostop do podatkov, ampak da bi želeli, da se podjetja in industrija čim bolj udeležijo tega. Prav tako moramo paziti, da bomo upoštevali tudi evropsko eh, javnost in občutljivost do podatkov. Mislim, da se Kitajci mnogo bolj zanimajo za podatke podatke telemetrije podjetka, podjetja Rolls-Royce kot pa evropska javnost. Res je, tudi o sistemu publikacije moramo govoriti, o možnostih za financiranje knjižnic, za dostop in tako naprej. Ampak smo v konkurenčnem okolju in tukaj moramo jasno povedati, da so z raziskavami povezane vprašanja intelektualne lastnine, vprašanja lasnine nasploh in tako je tudi prav. In še zadnja pripomba, še enkrat v zvezi z temeljnimi vprašanji, proračun. Premisliti moramo o tem, da proračun ne bo povezan samo z posameznimi deli programa, kaj lahko storimo, kaj ne, ampak moramo razmisliti o tem, s kakšnimi interven, intervencijskimi stopnjami bi lahko posegli za to, da bi proračun more biti zmanjšali. Iz tega ne izhajam, podariti pa želim, da proračun ne zadeva samo vsebinsko mm, pomembnih vprašanj, ampak tudi vprašanja, dokolikšne višine lahko eh, gremo. Industrija ima učinek katalizatorja, zato so MSP-ji tisti, ki so zelo inovativni in EPP podpira prav te. Hvala. Grazie, kolega Eler. De... Nice. Najlepša hvala, gospod Eler. Nadaljujemo s tretjim sklopom. Besedo ima gospod Lambec. La will, uh, for... Gospa predsednica, osredotočil se bom na tri točke. Seveda se bom zahvalil, tako kot vsi ostali, poročevalcem v senci. Mislim, da je atmosfera teh razprav zelo konstruktivna, tako kot pri drugih poročilih. Tri točke so še sporne pri tem poročilu, razen seveda celotnega proračuna, ki bo prav tako pomembna točka, o kateri bomo razpravljali, ampak ne sedaj. Najprej izbirni proces za SZI, za skupnosti znanosti in inovacij. Sam sem predlagal zelo jasno formulo, ki je osnovana na trgu in na konkurenčnosti. Odbori bi lahko prosto izbirali projekte, ki so predlagani na osnovi zgolj teh projektov, brez omejitev ne glede na to, kdo vodi te projekte in če se vodijo v sklopu obzore 2020 v celoti. Seveda potrebujemo določeno mero predvidljivosti, kot vemo, je komisija že poskušala prejudici, prejudicirati vlogo tega parlamenta. Predčasno so izbrali nekatere SZI-je, in nekatere projekte. Razumem vaše skrbi. Pripravljen sem biti malce manj liberalen, kot sem bil v začetku. Ne želim pa naslednjega. Ne želim, da bi dali premijo tistim, ki so zaradi svojega uspešnega lobiranja že dobili zavezo strani komisije, da bodo postali SZI v prihodnosti. To ne bi bilo pravično želim enake pogoje za vse. Pripravljen sem zmanjšati izbiro na manj kot celoten program in zato potrebujemo pravo ravnovesje. Še vedno pa želimo hraniti določeno mero konkurenčnosti in odprtosti. V nasprotnem primeru nima smisla imeti neodvisnega odbora. To je ravnovesje, ki ga moramo najti drugi vidik, vprašanje vzvoda. Se upravičujem, ponovno se vračam k temu vprašanju. To področje je edino znotraj obzorja 2020, ki je jasno določeno v zakonodaji. 25 odstotkov, 75 odstotkov. 25 odstotkov sredstev z naslova obzorja, največ 25, drugih sredstv, 25 odstotkov drugih sredstev EU ostalo pa so sredstva eh, držav članic, regionalnih vlad in tako dalje. To bi rad ohranil. Če bomo povezali to načelo vzvoda tako jasno zakonodajo, bomo škodili postopkom. Želimo seveda imeti ustrezen vzvod. In na koncu še predlog, ki ste ga nekateri podali glede konzorcija originalnega sodelovanja, regionalnih inovacij, nekakšnih mini SZI-ov. Tako bi povezali to politiko s politiko strukturnih skladov. Pozdravljam te predloge. Pogovoriti pa se moramo o nekaterih elementih na tem področju. Prvič. A je s tem povezano kaj sredstev? Odkrito rečeno, sam sem malce ciničen, ampak Ali je sploh smiselno pripravljati zakonodajo za nekaj, kar ne bo imelo dovoljnih sredstev? Če denarja ni, nima smisla. Če pa so vsaj min, minimalna sredstva, potem sem pripravljen na nadaljne korake. V nasprotnem primeru pa to nima smisla. Drugič, a želimo, da so ti mini SZI povezani z obstoječimi SZI ali pa jih želimo neposredno povezani z EIT-jem. Bojim se, da bo EIT kot tista glavna organizacija, organizacija, ki ne opravlja inovacijskega dela, ampak organizira inovacijsko delo. Če želimo maksimizirati ta instrument, ga moramo bolje povezati s ZI. In še na koncu, zadnja točka vprašanje povezano s tem, če gre za povezovanje SZI-jo s potencialom za inovacije. In mislim, da to moramo storiti. Analizirati moramo situacijo in videti, če je v tej situaciji kaj potencijala za inovacijo. V nasprotnem primeru nima smisla. Tako. Najlepša hvala. Gospa Matijaš. Hvala, gospa predsednica. Poskušala bom govoriti malce bolj počasi, malce počasneje, kot sem govorila prej, ker so imeli tolmači nekaj težav. Govorila bom torej počasneje. Rada bi se namreč dotaknila dveh bistvenih točk. Ne bom govorila o kompromisih, ki so bili predlagani in o katerih smo že razpravljali. Rada bi se zahvalila vsem poročevalcem v senci, ki so pripravili lasne predloge sprememb, za kar se jim seveda zahvaljujem. Sama bi se ozrotočila na dva vidika, kot sem dejala. Prvič. Gospod Lambert je že omenil izbiro SZJ, skupnosti Eh, znanja in inovacij. Mislim, da je bilo tukaj največ razlik med kolegi in kolegicami iz posameznih političnih skupin. Kljub tem razlikam pa imamo možnost, da dosežemo kompromis. V predlogih najdemo zaključen seznam SZI-ov, do konca leta 2020. In številni kolegi menijo, da je to problematično. Zakaj? Zato, ker se zdi, da so nekateri lobisti že zmagali. Zmagali so še preden se je ta tekma dejansko pričela. Še preden je sodnik prvi zazvižgal. Mislim, da S tem posegamo tudi v avtonomnost EIT. Mislim, da ni kredibilno, da govorimo o glavnih temah razvoja inovacij za leto 2018 ali pa 2020. 2018 je leto, ko naj bi dobili tretji val se zajel. Seveda lahko govorimo o socialnih in političnih prioritetah EIT, ampak ne na takšen način. Potrebujemo kompromis. Ta seznam mora biti odprte narave. Svet in parlament morata imeti možnosti, da izrazita svoje prioritete na tem področju. Tudi v uredbi moramo izračunati, nekakšno obdobje za predstavitev predlogov in to obdobje mora biti dovolj dolgo, da bodo lahko pripravljalci novih predlogov ustrezno nastopili. Zato mora biti seznam odprte narave. Kot sem že dejala, se zdi, kot da so bili novi kandidati že izbrani, da bodo brez dvoma del novih sazajev. In to, ta postopek moramo ustaviti. Tega ne smemo dovoliti. Evropska unija mora pri tem pokazati ne le dobršno mero odgovornosti na vzven, ampak mora dejansko postopati odgovorno. Ravno zaradi tega moramo oblikovati predlog, ki je dobro ravnotežen, ki ima na eni strani predlog komisije, na drugi strani pa upošteva predloge sprememb kolegov in kolegic. In ti predlogi sprememb zadevajo tudi izbirni proces SZJ-ju. Še ena ne tako sporna točka, o kateri nismo veliko govorili. Gre za moj predlog sedeža EIT. To želimo meniti sedaj kratka bo. Imamo težavo predloga sedeža v Strasburu. Sveda ni Evropski parlament tisti, ki lahko odloča o lastnem sedežu, ampak ne moremo se delati, kot da te težave ni, kot da ne obstaja. Slejko prej bomo morali pokazati, kakšno je naše mnenje To je namreč pomembno za državljane in državljanke. Zato sem sama pripravila konstruktiven predlog, pozitiven predlog. Ta predlog spoštuje mesto Strasbourg in na ta način, na konstruktiven, spoštljiv način, sem prosila komisijo, da pripravi študijo mojega predloga. Kmalo bo končala, gospa predsednica. Predlog je torej naslednji. Komisija naj skupaj z odborom EIT parlamentu in svetu preda študijo o institucionalni, logističnih in finančnih pogojih, ki jih je potrebno upoštevati, če želimo prenesti sedež EIT v Strasbourg. Ta študija naj bi bila končana do konca leta 2015. Precej časa imamo torej na voljo. Pomembno je, da vsaj razmislimo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 tesno smo sodelovali pri naših dogovorih o EIT. Mislim, da smo naredili kar nekaj korakov naprej. Upoštevali smo tudi delo v drugih odborih, ki poteka v podobni smeri. In skupaj bomo tako predstavili pozitivno podobo za EIT dve točke, o katerih sta govorila gospod Lamberc in gospa Matijaš. Kakšni bodo novi SZI? Kakšno obliko bodo imeli? Poskušali smo upoštevati skrbi kolegov in kolegic, njihove pomislike. Poskušali smo oblikovati postopke za izbiro novih skupnosti znanja in inovativnosti. Poskušali smo ugotoviti, kako lahko v tem postopku V postopku zagotavljanja sredstev sodelujejo tudi raziskovalni centri in inštitucije. Drugo točko je omenil gospod Lambert. Regionalne inovacijske scheme. Gospod Lambert je govoril o petih odstotkih proračuna EIT. To so namenska sredstva za raziskave, ki vodijo k razširjanju podatkov. Seveda so te scheme povezane s ZI. Kaj drugega ne bi bilo smiselno. Spet govorimo o odličnosti, seveda. Če bi vsak SZI lahko imel dve ali tri regionalne inovacijske scheme, bi se približali odličnosti, ki si je želimo. V, v posamezni regiji na posameznem področju bi ostali znotraj parametrov odličnosti. Vse skupaj bi ob, zaobjeli v področju dela SZI-ov. SZI bi bili strateški akteri za Evropsko unijo. Tako bi zagotovili napredek na lestvici odličnosti in izboljšali stanje v Evropi. Hvala, gospod Cukolas. Gospa Hall, tri minute. Najlepša hvala. Hvala gospodu Lambercu in gospe Matijaš za dobro sodelovanje s poročevalcem v senci skupine Alde, gospodom Johansenom. Prečo vprašanje izbire SZI-ov. Veliko predlogov sprememb je širilo pristop 3 plus 3. Skupina Alde želi povedati naslednje. Kljub temu, da smo liberalni, je dobro imeti določeno mero predvidljivosti, gotovosti, če želimo zagotoviti zanimanje industrije, ki mora posvetiti določeno mero sredstev in časa za ustanovitev konzorcija. Obene potrebujemo torej ravnovesje med takšno predvidljivostjo in prožnostjo. In tukaj bi končala. Vsi podpiramo investicije v SZI. -je. Sprašujemo se le o sami modalnosti, kako to zagotoviti. Nihče ne pravi, da SZI niso pomembni. Ampak seveda se moramo dogovoriti še o podrobnostih, kako bomo postopali. Hvala. Uh, thank you very much. Uh, I'd like to, to thank all the colleagues. I'm not... Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila vsem poročeval, eh, kolegom in kolegicam. Sama nisem poročevalka v senci, vseeno pa pri tem tesno sodelujem z vsemi. Tri točke. Najprej načelo vzvoda in sodelovanje regionalnih skladov. Mislim, da je to zelo pomembna tema. Na ta način lahko razširimo proračun za raziskave in inovacije. Za naslednje obdobje to ni le proračun obzorja 2020, ampak tudi odstotek proračunov v strukturnih skladov odstotek sredstev iz teh skladov, ki so namenjeni inovativnosti in raziskavam. To je ko komplementaren sistem, ki deluje v obe smeri in tako dopolnjuje sredstva iz obzorja 2020. Pomembno je, da bomo na inovativen način povezali SZI-je, ne tiste glavne strukture, ampak SZI-je. Z drugimi strukturami upravljanja, ki so zelo dobre, ampak niso del SZI-jev. Vseeno pa lahko sodelujejo v sklopu EIT in v sklopu SZI. Zato moramo biti previdni pri zagotavljanju vzvoda s pomočjo evropskih sredstev. imeli bomo ločen proračun, ločena sredstva strani strukturnih skladov. Res je, ampak vseeno si moramo to temo previdno pogledati. Izbirni postopek. Popolnoma se strinjam s Fiona Hall. Potrebujemo ravnovesje med predvidljivostjo na eni strani, ker seveda želimo privabiti k sodelovanju industrijo in pa prožnostjo. Še zadnja točka, ki jo nismo omenili, trajanje projektov. Mislim, da mora imeti EIT daljše obdobje trajanja kot pa okvirni program. Na ta način bi laže privabili vse sodelujoče k samemu programu. Toliko. Hvala. Um, Hvala lepa. Naj nalijem nekaj vode v vašo čašo vina. AID e je ambiciozen projekt. Vse eno pa moramo to primerjati z drugimi programi in pri oceni se je izkazalo, da je EIT dobil nekaj nižjo oceno. SZI še niso bili uvedeni. In proračun je bil kar podeseterjen. Te ambiciozne strukture sofinanciranja smo sicer opredelili sami, ampak to pomeni, da mora biti industrija pripravljena tukaj investirati z množilnikom X. Kaj to pomeni? To pomeni, da nimamo empiričnih dokazov, da bo to delovalo. Smo sicer v zgodni fazi tega projekta in postavlja se vprašanje, ali ne bi mogli enakega doseči, enakega rezultata z tehničnimi univerzami v državah članicah, kjer bi financirali podobne strukture. To je načeloma odprto vprašanje. In izraziti želim tudi svojo skepso. Namreč, tako zgodaj v fazi projekta smo podeseterili proračun in to je ali zelo, zelo ambiciozno, ali pa to ne ustreza tistim lesvicam ocenjevanja, ki veljajo drugače, ko govorimo o proračunu. Ne vem sicer, kako smo to ocenjevali, ampak eh, zelo se mi zdi nenavadno, da smo sedaj proračun povečali kar za desetkrat. Hvala. Hvala. Gospod Onri, izvolite. Na kratko, glede EIT, poročilo mojega kolega Labrca. Naj povem, da se sprašujem glede tega financiranja. Sam sem predlagal, da bi to črtali, ker nisem vedel, kakšne izjemne storitve bo ta inštitut uh, izvajal. Toliko struktur imamo, to, o tem se moramo pogovoriti. Potem druga stvar, ki želim izpostaviti, je, morali bi se o tem politično pogovarjati in sicer o vplivu, ki ga imamo na odbore in na generalne direktorje struktur ki so sateliti Evropske unije. Ugotavljamo, da z vsemi našimi agencijami in tako naprej jih pa več ne moremo upravljati. Tudi, ko damo negativne razrešnice, sam sodelujem v odboru za proračunski nadzor, ne vemo, kakšne so sankcije, ki se potem eh, zgodijo, kaj ti odbori so neodvisni. Zato predlagam nekakšen postopek, da bi lahko, eh, če neka struktura ne eh, upošteva evropske komisije in interesov Evropske unije, lahko potem odpokličemo celotni pravni odbor ali generalnega direktorja. Torej, ali pa, torej, da vedno preučujemo evropski interes pri teh agencijah in potenčnih glede sedeža v, v Strasburu. Uh, naj francoska vlada, naj mesto Strasbourg obravnavata to temo, to je velika razprava. Mislim, da to ni povezano s tem dosjem, ki ga sedaj obravnavamo. To je pomembna razprava, da ni s tem povezana. Komisija, dve minuti, izvolite. Merci, merci hvala, gospod predsedujoči, hvala poročevalcu in poročevalcem v senci za zelo konstruktiven prispevek. Odkar smo predstavili horizontalni predlog obzore 2020 in vključili EITA, mislim, da smo dosegli velik eh, napredek in omogočili smo EIT-ju in SZN, da predstavi, kaj so doslej naredili. In sedaj dejansko bolje razumemo, kaj se dogaja in imamo lahko boljšo, jasnejšo razpravo in se osredotočimo na dejanske težave. Naj se osredotočim na štej točke prvič. Eh, sam koncept, to je izpostavil tudi gospod Eler pravi, da EIT, SZI, to so nove inštitucije in da jih še ne moremo ocenjevati, ker jih ne poznamo dovolj. In ravno zato je eh, komisija predlagala dvofazni pristop, da bi v prvi fazi imeli proračun do 2018 in potem bi imeli lahko eh, umestni pregled in če je umestni pregled pozitiven, potem bi lahko deblokirali še drugi del proračuna. To je naš odgovor na to. Drugič tri točke, ki jih je eh, izpostavil gospod Lambert in gospod Matijas. Naj se tudi zahvalim za njuno izčrpnost pri poročilu. Prvič, glede izbere SZI-jo. To je zelo povezano s samo naravo SZI-ja. Menimo, da je SZI lahko dejansko SZI, nekaj, kar je drugačnega od tega, kar počnemo v okvirnih eh, programih. In sicer to je nek, nekako drugačna žival. Mora se sicer. Eh, mora se vati vse tri strani trikotnika znanja in zato potrebuje neko kritično maso iz proračuna, mora imeti neko predvidljivost financiranja in tudi potrebno je nek, neko obzorje trajnosti. In zaradi tega tudi to drugačen koncept od ostalih ne more imeti veliko SZI-jev, ki bi potem bili nekaj posebno drugega, ne pa SZI, kot jih poznamo in kot jih predlagamo. Zato predlagamo različne teme in tu bi rad nekaj pojasnil. Prvič, v trenutnem obdobju, torej, ki trenutno traja, so teme bile izbrane strani zakonodajalcev. Torej svet in parlament sta to izbrala. V našem predlogu spremembe uredba ETA komisija predlaga skladno s trenutno situacijo, da imamo razpravo o temah na osnovi jasnih kriterijev. In komisija je predlagala, imamo jasne kriterije na osnovi javnega posvetovanja in naj jasno povem, da reči, da komisija se je že odločila, kdo bo do SZI, je napačna ocena. Komisija je zelo odprto in transparentno predlagala tematike to so pa tematike, ki izhajajo iz obzorja 2020. Če te teme niso dobre, jih lahko spremenimo. To je pristojnost zakonodajalcev. Mislim, da ne moremo reči, da je komisija se odločila, kdo bo SZI. Mislim, da smo tu šli predaleč. Torej, toliko glede eh, izbere eh, SZI-jev. Še nekaj bi povedal glede vzvoda. Gospod Lamre je to že omenjal. EIT je nekaj posebnega, posebno razmerje 25-75. SZI to dosega, vendar zato potrebujemo pomembno, pomemben angažma. Če imamo preveč eh, zahtev glede tega, odkot naj prihajajo, Eh, sredstva, da morajo priti iz strukturnih skladov, lahko morda ubijemo to našo žival. Tako moramo biti bolj fleksibilni. Sveda potrebujemo jasno spremljanje situacije, vendar mislim, da moramo uh, biti bolj fleksibilni glede pravil, ko gre za 25-75. Gospod Sokalas nas je spomnil, da eh, bi morali 5 odstotkov proračuna uh, uporabiti za, te, za to vrstno vprašanje in seveda naš predlog se lahko še spremeni, vendar predlog je na mizi in mislim, da moramo se izogniti temu, da bi vzpostavljali nove oblike sodelovanja. Seveda regionalne inovacijske scheme so lahko koristne, vendar naj bodo del SZI, a ne pa, da bomo razdrobili proračun in s tem zmanjšali uh, naš vpliv. Hvala. El señor, el señor Uh, uh, se bom odzval na nekaj stvari. Najprej bi se zvala tukaj dejal predstavnik komisije. Takole na prvo žogo lahko rečem, da konzorci. Zdaj, slišali smo, prebrali smo na internetu, da je že prišlo do izbire SZ-ja. To je morda. Uh, Mm, pretirano, pretirano razlaga zadeva, da to ni nekaj, kar bi si sam izmislil, torej, da so se zdaj že izbrani. Kar zadeva trajanje kikov, razumem to vprašanje, vendar namen SZI-ja je, da je lahko samostojen da je to je končna faza razvoja. Sveda je to lahko odprta, odprt cilj, vendar pa je sveda normalno, da imamo mestne preglede, da vidimo, kakšen napredek je bil dosežen. In če ni tesnega spremljanja, Torej, če imamo spremljanje, ne pa finančnih posledic, potem mislim, da ne bomo dosegli discipline. To smo že videli pri ekonomskem vladanju. Dejansko potrebujemo spremljanje in neke menike, neke standarde, ki nam omogočajo, koliko denarja bomo namenili za koliko časa. Torej, če želimo doseči disciplino, moramo biti tu strožji, kar zadeva evalvacijo. Kristjan, strinjam se, da če damo denar za nekaj, kar se ne ocenjuje, ni dobro upravljanje, vendar to bi uh, primerjal z uh, eh, JTI. EIT eh, e ni tako veliko kot JTI, pa vendarle nimamo dobre evalvacije teh tem. Ne pomeni, da če nekje ne upravljamo dobro, potem tudi drug, drugotni treba. Ne vendar ne smejo biti bolj papeški od papeža pri enem instrumentu, pri drugem instrumentu pa ne. Morda zato tako govorim, ker sem kristjan in uporabljam takšne metafore. Vendar res mislim, da moramo doseči ravno težje. Razumem, kaj želite povedati. Vendar, kar sem dobil od deležnikov, kar sem zvedel od deležnikov, gremo tu preveč v podrobnosti. Ne gre za to, da bi sedaj nekomu dali milijarde in potem rekli, dobro, sedemo čez sedem let. Ne, seveda ne. In s tem tudi prihajam na vprašanje spremljanja. Mi smo predlagali, da bi imeli vsakoletni pregled parlamenta pri EIT-jih in mislim, da bi to morali razširiti na celoten program. Tako kot to počnemo z dragim. Z dragim se sečemo vsake tri mesece v odbor Ekon. In s tem tudi govorim Jean-Pierreu. Vedno te zamišljam z Jean Paulom, ne vem zakaj, Jean Pierre. Torej, moramo izvajati nadzor, morda lahko tudi tako, da povabimo predstavnike te, te inštitucije, da pridejo sem in na ta način jih nekoliko motiviramo uh, pri njihovem delu. Torej, torej, ko je že vprašanje. Uh, vzvodov, seveda gre za to, da bi um, privlekli zasebne vlagatelje in zato lahko najdemo različne načine. Torej, toliko za zdaj, uh, pa bom še povedal kaj kasneje. Senjora Matijas, treš minutos. Obrigada, senjor prezident, ker je gradcija. Hvala kolegom za komentarje. Naj se odzovem na neke stvari, ki smo jih slišali. Torej, jasno je, oziroma naj pojasnim, nikoli nisem rekla, da je komisija rekla, da nekdo ne more sodelovati v SZI. Tega nisem nikoli rekla. Rekla sem, da določeni potencijalni uporabniki pravijo, da bodo SZI. To pa ni isto. Torej, nisem sploh napadala komisije. Potrebujemo uravnotežen model. Po eni strani potrebujemo določeno predvidljivost in moramo postati opcije odprte in omogočiti enake pogoje za vse udeležence. In to mora biti tudi vse povezano z zahtevami Ehm, z obzorjem 2020. No, nekaterim pa se zdi, da so vse zadeve že naprej razdeljene in da je vse že naprej zaprto. In mislim, da moramo najti nek kompromis glede tega. Kar zadeva EIT, ki naj bo model, menim, da EIT ni dovolj dolgo tu, vendar če sledamo rezultate, ki jih je dosegel v tem času, lahko rečemo, da je dober zgled. Ima multiplikativen učinek, ki ga ne vidimo pri drugih. Pri številnih drugih instrumentih in tega ne moremo nadomestiti z nekimi tehničnimi instituti. To je edini instrument, ki ga imamo, ki dejansko povezuje industrijo, inovacije, raziskave in mobilizira tako javna kot zasebna sredstva in torej dejansko ustvarja dodano vrednost in ustvarja nova delovna mesta in investicije v drugih sektorjih. Torej, moramo, EIT se mora nadaljevati, vendar moramo imeti tudi določen nadzor, zato da zagotovimo, da dejansko dela to, kar mora, seveda pa lahko izrečemo zupnico temu modelu. Še minutko imam, pol minutke, torej Naj zaključim. Gospod Odi, pripričana sem, da lahko pridemo do sporozuma, čeprav verjetno težko, vendar vseeno, ko gre za vprašanje eh, sedeža Evropskega parlamenta ali EIT-ja, mislim, da če se ne moremo odločiti v parlamentu, če se ne moremo odločiti, kje bo EIT ali katera koli druga institucija imela svoj sedež, potem imamo pa, potem smo pa res v težavah. Ne gre za to, da se mora to o tem odločiti le francoska vlada in mesto Strasburg. Ne, mi smo predstavniki državljanov in ta razprava se mora še nadaljevati. Eh, no, sedaj iz teh dveh minut ste dobili tri minute, upam, da nisem preveč zmedel kjer bi vam moral morda dodati kakšno minutko več. Gremo sedaj naprej na naslednjo točko dnevnega reda, ki se nanaša na program za raziskave in informacije Euratoma, za raziskave in usposabljanje Euratom. Pet minut, gospod Skinner, izvolite. Um, Hvala lepa. Veseli veselilo vas bo, da ne bom dolgovezil, ker je že pozno, pa tudi zato, ker smo dejansko dosegli že velik napredek, kot sem povedal zadnjič, ko sem tu govoril na odboru. Imeli smo številne predloge sprememb eh, in odločenje so dejansko pomenile izboljšavo in hvala za to. In s tem širokim sporazumom znotraj skupini odbora Mislim, da bomo imeli zelo močan glas, mi kot parlament, ko se bomo pogovarjali s komisijo in drugimi. Zaenkrat sem predložil dva kompromisna predloga glede uh, financiranja in tu smo skladni z našim kolegi iz odbora za proračun, zato da bomo dejansko dosegli čim bolj spremljiv in transparenten način za uh, financiranje prihodnosti. Upam, da bo to spremljivo drugim. Uh, poročevalcem v senci. Imeli smo že razpravo o tem. Eno, slišal sem, da ste že omenjali eh, MFF v današnji razpravi in da morda ni ravno to, kar, bomo, kar smo si želeli, vendar vseeno moramo še naprej izvajati pritisk in moramo zagotoviti, da bomo v okviru MFF-a, kakršen pač bo, bomo dosegli svoje. Tu sem bil tudi v četrtek, ko smo imeli razpravo z komisarjem Oettingerjem in on je omenjal eh, sestanek koordinatorjev, da bi se pogovarjali o stresnih testih in veseli me, kar smo slišali. Moje poročilo še vedno povdarja, da to nima veze s stresnimi testi, vendar pa vključuje element, ki povdarja, po, kako pomembno je usposabljanje za varnost na tem področju če bomo imeli varno jedrsko industrijo, potem seveda po, mora biti varnost nujen ključni element pri usposabljanju in ko se pogovarjamo z znanstveniki po celotni EU. Že večkrat smo dejali, pa to je tudi jasno v predlogi sprememb, da je to eden ključnih podarkov. Um, za nekatere je razgradnja prednostna naloga in to je potem seveda tudi nujen del um, usposabljanja. Torej, tudi to je pomembno vprašanje. Ko gledamo, kaj se dogaja po svetu, potem moramo se zavedati, da če nimamo naših znanstvenikov, ki sodelujo pri tem, potem ne bomo med najboljšimi, pa si želimo biti med najboljšimi v svetu, ko gre za to vrstne projekte. In mislim, da je to edina možnost, ki jo imamo. Torej, upam, da bomo Eh, do, konstruktivno nadaljevali s svojim delom. Da, ko gre za to, da smo bolj sproščeni, se s tem vedno strinjam. Gospa Ribači, kot poročevalka, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Zeleni so proti evrotomu, tako glede vsebine kot oblike. Zakaj? Ker gre za pogodbo, ki spodbuja jedrsko energijo in to je za nas zastarela energija, pa tudi glede oblike, kaj ne smemo pozabiti, da tu niso odločanja. In mi se vedno borimo za transparentnost in glede vprašanja jedrske energije. Uh, je, je najmanj, kar za tem, to, da nijamo razprave z zaprtimi vrati. Gospod Skinner je govoril o tem, kaj je povedal gospod Etnes glede stresnih testov. In evropski državljani želijo tu čim več transparentnosti, ko gre za stresne teste. To je sicer bilo tako, ko smo videli sporočilo uh, glede stresnih testov, vendar to ne velja nasplošno glede jedrske energije. Eno milijardo evrov namenimo za te projekte in radi bi raziskave preusmerili na varnost, eh, razstavljanje jedrskih energij in druge s tem povezane teme. Strinjam se s tem, da nimamo dovolj eh, usposabljanja in, in raziskav za eh, situacije nesreč ko se je zgodila Fukushima, smo videli, da je malo ljudi, ki so dejansko sposobljeni za to, ko pride do neke nesreče. Imamo ogromno jedrskih elektrarn in moramo imeti strokovnjake, ki bodo točno vedeli, kaj se dogaja in kaj bi se lahko zgodilo. In zaenkrat ni tako. Potem nekaj glede razstavljanja, razgradne jedrskih elektrarn. Doslej še nobena ni bila uh, razgra razgrajena. V Franciji je ogromno jedrskih eh, elektrarn in le dveh so se počasi lotili in ju počasi začeli razgrajevati. In to je vendarle ver nove delovnih mest. Mislim, da bi lahko Ruha bila lider, ko gre za razgradnjo jedrskih elektrarn. Zato bi sama spodbudila, da bi eh, pravzaprav razgradnja jedrskih elektrarn bila prihodnost jedrske energije. Potem vprašanje stroškov. Operaterji morajo skrbeti za te stroške, ne pa da morajo dakle plačevati, da so to plačevati. Operaterji naj poskrbijo za denar, za to, da bodo plačavali za raziskave, za usposabljanje in za obladovanje odpadkov. Poleg tega moramo razmišljati o aparatih za zaznavo uh, radioaktivnosti. Leta 2011 je prišlo do incidenta, imeli smo uh, nekakšen oblak nad Evropo in trajalo je tri tedne, da smo ugotovili, za kakšen oblak gre. Zakaj? Zato, ker nismo imeli dovolj dobrih instrumentov za eh, zaznavo radioaktivnosti. Potem glede ITER-ja, tu se strinjamo s komisijo. Inter mora financirati nekdo drug. Tu gre za, eh, za neko stvar, ki res ni prednostna naloga Evropske unije. Hvala. Gospod Prodi, dve minuti, izvolite. Eh, Hvala, gospod predsednik. Pred nekaj leti smo imeli delovno, eh, delovno kosilo z Direktor NCCR -ja, glede razgradnje jedrskih reaktorjev dejal je, da bi potrebovali 50 milijard evrov za razgradnjo jedrskih elektrarn v Evropi. Torej, to je nekaj, glede česa moramo biti zelo resni zlasti, ker ne moremo tega postiti kot nekakšno zapuščino za prihodne generacije. Ne, moramo biti odgovorni in moramo se zavedati potrebe po raziskavah za dokončno uh, uničenje jedrskih odpadkov, pa tudi moramo najti tehnologijo za obladovanje jedrskih odpadkov. Moramo pa seveda poskrbeti za to, da čim manj teh odpadkov pride v okolje in v atmosfero. Moramo se osredotočiti pri svojih raziskavah na to, da najdemo primerna mesta in najbolj primerne tehnologije za odlaganje jedrskih odpadkov, zato da bomo zmanjšali možnost uhajanja v okolje. Um, nisma... Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti gospodu Skinnerju za njegov predlog. Čestitam mu. Mislim, da se tistih te, loteva tistih tem, ki so potrebne v okviru Eurotoma. Za skupino EPP je zelo pomembno, da jasno določimo, da je jedrska energija pomembna premostitvena tehnologija. Čisto preprosto lahko povem, da so stroški električne energije narasli za 50 odstotkov v šestih mesecih, prav zaradi nemškega izstopa iz jedrske energije, smo v globoki krizi in mislim, da nas čaka še veliko dela, če želimo zadeve uravnotežiti. Zato ne želim videti hm, jedrske energije kot dokončne rešitve, ampak gre za premostitveno energije. Res je, da se moramo ukvarjati z končno rešitvijo. Je pa cinično, da zeleni, ki zahtevajo konec jedrske energije, ne želijo razpravljati in blokirajo vprašanja končnih odlagališč in tudi vprašanja raziskav na tem področju. Mislim, da se bo parlament odločil, da bi Eurotom ohranili in še ITER. Tukaj sem že večkrat dejal naslednje. Vedno je tako povedano, da sicer pozdravljamo predlog komisije. Mislim, da moramo to preučiti nekoliko bolj diferencirano. Če si pogledamo mednarodno pogodbo, potem vidimo, da je Evropska unija sprejela določila te pogodbe, kjer je navedeno, da je treba zagotoviti finančno kompenzacijo, finančno nadomestilo v primeru, dogodkov, ki ne segajo v okvir pogodbe. Sedaj smo v nekem sivem območju, morda bomo to lahko financirali z obzorjem 2020, ampak ne zatiskajmo si oči, iz pogodbe ne moremo kar izstopiti. Če želimo izstopiti, potem bomo vseeno morali razmisliti o tem, kako bomo zagotovili ustrezna finančna sredstva za nadomestila. Hvala. Odi, dož minut. Gospod, odi dve minuti, izvolite. Ja, monsieur le président d'abord sur eh, Predsednik, najprej glede, nekaj glede ITER-ja. Najprej bi čestitil našemu poročevalcu in hvala za njegov kompromisni, njegovo željo po kompromisu, ki je torej upošteval naše mm, komentarje. No, komisiji pa ne čestitam za predlog glede financiranja ITER-ja, kajti če IT komisija vedno govori o sk metodi skupnosti, metodi skupnosti, metodi skupnosti, potem pa želi nekaj vreči ven iz financiranja skupnosti. Zlasti, ker ne gre za evropski projekt, gre za svetovni projekt in kakšno podobo bomo dali svetu, če naš svet ne more najti dveh, treh milijard evrov za nekaj, kar je genialnega, za znanstvenega vidika, ne le za Evropo, temveč za celo človeštvo mislim, da je komisija tu res nespretna in upam, da bo spremenila svoje stališče. Imam dva komentarja. Veseli me, da imamo skupni raziskovalni center, ki dejansko upravlja odlično delo. In prosim bi, oziroma vprašal bi komisijo, kako namerava koordinirati vprašanje rokov. V programu Euratoma imamo petletna obdobja, v obzorju 2020, spomnimo sedemletno obdobja. V trenutnem ob, v programu smo morali eh, najti dvoletno podaljšanje in mislim, da bi morali v uredbo uh, zapisati to dvoletno podaljšanje, zato da dejansko imamo neko skladnost glede trajanja različnih programov. Komisija bi morala sprejeti tiste amadmaje, glede katerih smo dejansko dosegli um, pomembno večino. Torej, vsi se strinjamo glede odločnih stvari, glede tega, da potrebujemo parlamentarno dimenzijo pri tem. In uh, jedrska energija mora biti obravnavana transparentno in tudi parlament mora izvajati svojo uh, vlogo nadzora in našim predsednikom državnim vlad moram povedati, da vprašanje Euratoma mora biti uh, obravnavano v postopku soodločenja. Torej pri Euratomu potrebujemo soodločanje in upamo, da bo komisija podprla naše predloge in da bomo torej lahko vključili parlamentarno dimenzijo. Komisija, tri minute, izvolite. Hvala, gospod predsednik in hvala vsem poslancem za eh, vaše prispevke, pa seveda zlasti gospodu Skinjelju, ki je pripravil zelo zanimivo in rotežno poročilo. Imamo pet komentarjev. Številni komentarji želijo spremeniti cilj, razširiti ali zožiti programa Euratoma. No, mi ne želimo izpostaviti določene tehnologije, raje bi se držali političnega kompromisa, ki že obstaja dan današnji glede Euratoma. Nekdo je omenil stresne teste in to je nekaj, kar nam lahko seveda pomaga. Gospod eh, Skinner je omenil usposabljanje in to je nekaj, kar moramo torej proučiti Potem vprašanje razgradnje, tu imam dva komentarja. Seveda obstaja, uh, uh, obstaja raziskave in razvoja tudi na tem področju in to podpiramo, vendar industrijsko delovanje pa je nekaj, kar gre seveda onkraj naših prizadevanj. Drugič, številni ste koment, komentirali uh, vprašanje transparentnosti in da je treba parlament vključiti. Tu gre za institucionalno vprašanje. Imamo pogodbo in mi smo odvisni od tega, kar piše v pogodbi mi kot komisija. Seveda pa lahko bomo še naprej skušali vključevati parlament v, v vprašanje povezane z Eratom in tu že sodelujete, tako da mi razumemo uh, vaše pomisleke oziroma skrbi glede tega. Kar zadeva zmanjšanje področja uporabe in proračuna. Mi želimo biti skladni z obzorjem 2020, z glavnim ciljem obzorja 2020, s tremi glavnimi uh, vidiki uh, obzorja 2020 in Euratom torej mora uh, biti povezan z obzorjem 2020, potem četrtič. Določeni eh, predlogi sprememb gredo strano od tega, kar je rečeno v obzorju 2020, recimo vprašanje mednarodnega sodelovanja, vprašanje vloge spolov in tako naprej. ITER. Stališče komisije glede tega jasno in znano. Menimo, da mora biti zunaj MFF. Predlagali smo Eh, poseben program, da bi torej ITER eh, financirale neposredno države članice in zato tudi obstajajo jasni argumenti. In potem glede vprašanje petletnih oziroma sedmletnih eh, rokov trajan. No, zaradi pogodbe moramo zapisati 5 plus 2. No, potem pa, ko bomo se odločili glede opozorja 2020 in Eurotoma bomo morali seveda se odločiti, kako bomo tudi razporedili proračun. Eh, no. Gospod Hiller, na kratko. Um, Rad bi se odzval na pravno vprašanje glede tega, če nimamo financiranja za ITER zaradi mednarodnih pogodb, ali je potem to uh, pade nazaj v evropski proračun? Uh. Se želite odzvati? ne morem na to sedaj odgovoriti. Razumemo vprašanje, vendar nimamo še odgovora. Hvala. To je bilo res dobro vprašanje. Gospod Skinner, želite besedo? V, v kriketu te mečemo Google. To pomeni žoga, ki pač leti na vse strani. Da, financiranje je ključna stvar. Znanost mora biti znotraj obzorja 2020, da pa drugo postimo zunaj nekako nenavadno in seveda moramo biti skladni s tem, tu se strinjaš komisijo, vendar mislim, da imamo različna, različne predstave o tem, kaj je skladnost. No, mislim, da bomo vseeno uspešni, kajti to je projekt, ki je potreben in mislim, da se s tem vsi strinjamo. Kar zadeva nekaj stvari, ki smo jih slišali, Gospa Revers je dejala, glede tega, da je razgradnja jedrskih elektrarn tudi ver novih delovnih mest. Da, seveda. Moramo tudi izobraževati na tem področju in mislim, da se s tem vsi lahko strinjamo. Ne strinjam se s tem, da ne bi države um, tu sodelovale. Ne, mislim, da države so vedno sodelovale pri izobraževanju. Vem, da si vi želite, da bi preprosto ubili jedrsko uh, industrijo, vendar mislim, da se s tem ne moremo strinjati. In potem slišali smo tudi to, da če ne bi imeli uh, jedrske energije, bi bili stroški energije ogromni. Res moramo biti realistični, Vitorijo. Uh, ja, hvala za tvoj prispevek glede delovnega kosila, ki ste ga imeli z vodjo um, centra, ki se ukvarja z, raz, z raziskami na področju jedrskih raziskav in hvala, da ste omenili, kakšni so stroški in mislim, da to moramo res upoštevati. Moramo poskveti za učinkovitost. Gre za nekaj kar seveda je bo vplivalo na našo prihodnost in tu imamo neko realno dodano vrednost. Kristjan, seveda, če rečemo, da če govorimo o cenah energije, mislim, da morajo dejansko uh, to upoštevati. Ne da vedno govorimo o tem, kako nevarna je jedrska energija, temveč da moramo videti, uh, kako zadeve vplivajo na cene. Prihajam iz države, kjer uh, uvažamo večino energije in zato smo vedno žrtev um, nihan cen na trgu, ko gre za plin in nafto. Gospod Odi, strinjam se z vami glede tega, da nimamo dovolj skladnosti glede proračuna. In ko smo slišali to, kar so dejali kolegi glede proračuna v drugih odborih, gospa Hercog je obljubila, da bo skušala poskrbeti za to, da bomo uspešni glede proračuna, vendar moramo dejansko izvajati pritisk na svet in tu imamo še nekaj dela. In seveda, določene vprašanja so tu, tu tudi še potrebuje odgovor komisije. Dobro. Še zadnja točka našem dnevnem redu za danes. To so posebne zahteve v zvezi, to so spremljene direktive o obveznih revizijah za letne in klosodirane računovske izkaze. Gospod Krojcman. Hvala lepa, gospod predsednik. V svojih predlogih sem poskusil. Zagotovitev. Zagotoviti večjo neodvisnost revizorjev, okrepiti sem želel tudi naložbe in investitorji in tudi podjetja. Vse sem želel okrepiti. Če izhajamo iz tega, kar je predlagala komisija, potem izhajamo v bistvu iz finančne krize. Poskusili smo razbiti oligopol tistih nekaj velikih revizijskih podjetij. Takoj smo pri prvem predlogu komisije, to je obvezna rotacija ali kolobarjenje. Veliko pogovorov sem imel in po šestih letih mislim, da ne bi dosegli tistega cilja ki ga želi doseči komisija. Revizijsko podjetje potrebuje 3 do 4 leta za to, da dejansko revidira podjetje, ki, globi, ki dela na globalni ravni. Če bi imeli obvezno rotacijo po šestih letih, bi izgubili veliko znanja. Mislim, da ne bi dosegli tega, kar želi komisija. Pri obvezni rotaciji bi dosegli tudi to, da bi ta velika četverica podjetij postala velika sedmerica ali velika osmerica. Mislim, da to ni naš cilj. Mislim, da bi s tem napadli revizijska podjetja, ki so srednje velikosti poskusil sem najti izhod. Želimo zagotoviti neke vrste neodvisnost revizorjev in možnost je, da bi po sedmih letih podjetja izdala razpis in če bi potem želela ostati pri svojem podjetju, za revizije, potem morajo to utemeljiti pred svojimi delničarji. Če želi podjetje ostati pri istem revizorju, potem lahko, ampak po 14 letih mislim, da bi morali zamenjati revizorja, zato je moj predlog, da bi lahko mandat podaljšali samo enkrat po sedmih letih, največ torej 14 let seveda pa je uvodni, uvodno obdobje dolgo tri leta, kajti tudi revizori morajo imeti dovolj časa, da se uvedejo. Komisija je predlagala dve leti, mi bomo predlagali tri. Zelo sem si želel zaščititi vlagatelje. Če to želimo, potem moramo okrepiti zastopanost vlagateljev v nadzornih odborih. Zato bi po treh letih revizijska komisija preverjala delo revizijskega podjetja. Ta komisija bi neprestano izvajala nadzor in v skrajnem primeru bi to lahko vodilo tudi do predčasne rotacije mandat je odvisen tudi od eh, torej, teh pregledov izvajanja revizijskega dela, zato da bo na koncu možna objektivna odločitev. Mislim, da bi morala revizijska komisija imeti še več pristojnosti tudi na področju razpisov, in preverili bi lahko, katero revizijsko podjetje izpolnjuje pogodbe. Tako bi revizijska komisija lahko izbrala tudi najboljšo ponudbo, prav tako pa bi vse storitve, ki niso del te naloge ali presegajo obvezno revizijo, da bi to bilo v rokah vlagateljev. Sedaj pa govorimo o storitvah v zvezi z revizijami. Tukaj so pri komisiji predlagali tri kategorije. Tiste, ki so blizu reviziji, tiste, ki škodijo reviziji in še tretja kategorija, ki jo je mogoče uvrstiti med eno ali drugo. Želim nekoliko razgraditi birokracijo in revizijskim podjetjem zagotoviti nekaj več gotovosti, zato želim samo dve kategoriji. To so storitve, ki so blizu revizijam, to bi lahko potrdila potem revizijska komisija in storitve, ki škodijo reviziji. Mislim, da tako zagotovimo več jasnosti in manj birokracije in tudi podjetja, ki izvajo revizije, bodo potem vedela, kaj lahko ponujajo v zvezi s storitvami in tako bi vedeli, čemu se morajo izogibati. Tudi pri tem predlogu bomo govorili o meji, vedno to vodi do problemu birokracije in strukturnih sprememb. In še en stavek, gospod predsednik, in še nekaj o uredbi, o kateri se prav tako pogajamo. Tudi tukaj je moj predlog um, naslednji. Komisija je predlagala kapitalsko udeležbo. To bi ob 100-stotni kapitalski udeležbi vodilo do odvisnosti, zato je moj predlog, da bi bila kapitalska odeležba 49 odstotkov in to največ 49 odstotkov, ampak odločitev mora biti v rokah revizorjev, zato ne bi smeli dopustiti 100 odstotkov udeležbe. To so uh, moje predlogi. Zahvaljujem pa se tudi za predloge poročevalcev v senci. Hvala. Hvala, gospod, gospod, gospod Odi. Hvala, gospod predsednik. Moram eh, opravičiti kolega Franka Rusta, ki je poročeval, če je LS za ta dosije, prosim me je, da se tudi v imenu naše koordinatorice um, izrečem v imenu e LS. Naj povem, da je tu na skrižen, tesno, ker sem sam revizor. Uh, Ehm, najprej čestitam našemu poročevalcu, ki je predstavil zelo zanimive predloge zlasti neodvisnosti. Komisija ima prav, ko želi proučiti to vprašanje. Dejansko ehm, komisija mora preveriti, če konkurenčnost na tem trgu eh, deluje, če ni preveč monopolov in mi torej bi podprli številne predloge uh, Eh, poročevalcev, bomo tudi predstavili svoje predloge sprememb, ki se nam zdijo koristni. Imam pa tri komentarje glede, dva, tri komentarje glede vsebine in sicer vprašanje revizi, ki, vključ, ki vplivajo na neodvisnost revizorjev. In eno vprašanje, ki je komisija ne obravnava, je nadzor organov, ki nadzirajo revizorjev. Morda se sliši zapleteno, vendar težava danes je, da imamo vedno več nadnacionalk, kjer, ki izvajo revidiranje. In torej sama podjetja izvajajo eh, nadnacionalne dejavnosti. In kdo bo to nadziral? Komisija predlaga, da bi imeli rotacijo, rotacijo revizijskih hiš, vendar obstaja težava ki se ga ne brana dovolj dobro in sicer nadzor revizijskih hiš, ki so multinacionalke. Torej, to me spominja na razpravo, ki smo imeli o, o bančni uniji. Torej, komisija je, bil, je tudi tu preveč eh, pre, premalo zahtevna. Torej, kdo je tisti, ki bo nadziral, kdo bo koordiniral uh, nadzornike, revizorjev, ki sami nadzirajo podjetja, ki revidirajo evropska podjetja. Skratka, tu je, tu je težava, to moramo izpostaviti komisiji. Moramo imeti nadnacionalni nadzor. Uh, revizijskih hiš, le tako bomo zagotovili kakovost njihovega dela. Sicer pa vse čestitke poročevalcem. Hvala komisije, izvolite. Um, Hvala lepa. Komisija se zahvaljuje poročevalcu gospodu Krojcmanu zelo si je prizadeval za to, da bi podprli reformo revizijskega sektorja. Osnutek mnenja gospoda Krojcmana jasno kaže, da status quo ni več opcija. Cilji reforme so izboljšati kakovost revizij v Uniji in okrepiti skupni trg ter finančno stabilnost. To sprejemamo vsi, časa je danes malo, zato komisija ne bo komentirala vseh vidikov v snutku mnenja. Posvetiti pa se želim morda ključnim vidikom predloga Krojcmana in Odija. Kakor komisija vedno povdarja in kakor je zapisano tudi v mnenju Krojcman, je neodvisnost revizorjev ključna sestavina kakovost televiziji. In načelo obvezne rotacije je temelj naših predlogov. Če želimo ukrepiti neodvisnost revizorjev, moramo določiti najdaljše trajanje za izvajanje revizije. Zato komisija pozdravlja namen poročevalca da predloži kompromisno rešitev. Komisija bo prav tako upoštevala mnenje, da revizijsko delo ne bi smelo trajati več kot sedem let, možnost z možnostjo enkratne obnovitve, torej skupaj 14 let. Po našem mnenju je to morebiten element za kompromis, čeprav na tej stopni komisija ne more sprejeti nobenega sklepa, vendar vseeno si bomo vaš predlog zabeležili. Prav tako je treba pa povdariti, da smo v predlogu komisije spodbujali predlog skupnih revizij. Najdaljše trajanje revizijskega mandata naj bi bilo šest let pri skupnih revizijah, pa se je to razširilo na največ 9 let. Z tega vidika komisija obžaluje dejstvo, da v mnenju poročevalca ni predloga v zvezi s tem, da bi spodbujali skupne revizije. komisija seveda prav tako pozdravlja, da poročevalec želi okrepiti revizijsko komisijo. Ključnega pomena je, da dobro upravljanje podjetij prav tako upoštevamo, kajti revizijska komisija mora imeti dovolj pristojnosti, da upravlja svoje naloge, kar zadeva zagotavljanje ne revizijskih storitev. Komisija razume, da morajo revizori izvajati določene storitve v okviru nacionalne zakonodaje in to je seveda treba dovoliti. Ampak določene storitve, naprimer kot so davčni nasveti in izdajanje potrdil v zvezi z skladnostjo z obdavčevanjem, kar je v nasprotju z nacionalno zakonodajo, da to predstavlja tveganje, to je treba natančno preučiti. Če bi dopustili te storitve, bi dopustili možnost, da bi revizor moral braniti svoje mnenje o določenih vidikih. To ni združljivo z neodvisnim izvajanjem revizije. In še na koncu. Izboljšati želimo komuniciranje med revizori, zato je zelo pomembno, da izboljšamo komuniciranje med revizori in javnostjo. To je tudi eden od ciljev poročevalca. Poroči, revizijska poročila morajo zagotavljati informacije javnosti, zato da izpolnijo svoj namen. Zato moramo biti zelo previdni pri tem, ko zagotavljamo dodatne informacije samo revizijski komisiji. Ni samo revizijska komisija tista, ki potrebuje več podatkov, ampak tudi javnost. Hvala. Tukaj. Gospod Krojcman, želite kaj dodati? Ja, vielen dank. Hvala lepa. Zelo zanimivo bo, ko bomo govorili o obvezni rotaciji, o spodbudah za skupno izvajanje revizij sem razmišljal. V Franciji je to zelo uspešno, o tem lahko prav gotovo še govorimo. To ni problem. O nečem ste govorili na koncu, namreč, da bi iz končnega poročila določene stvari izbrisali. Naj vam povem eh, nekaj o primeru Kirš v Nemčiji. Nemški bankir je javno povedal, da ima podjetje težave. Na to je šla, šlo podjetje v stečaj in sedaj se soočamo z tožbami v povečani skrbi smo, ali zaskrbljenosti smo v podobnem položaju. Če nekdo reče, da je podjetje tik pred propadom, bo to dejansko vodilo potem do propada. S tem lahko povzročimo še večje težave. V drugih primerjih lahko o tem govorimo. Morda lahko navedemo, da obstajajo težave pri eh, računovodskih izkazih in tako naprej morda bi lahko upozorili na napake ali pa bi jih vse podatke namreč posredovali tistim, ki te podatke potrebujejo. Prav tako pa moramo ostati v pogovorih s komisijo. Problem je, da revizijska podjetja nadzorujemo na nacionalni ravni. V Nemčiji imamo institut, ki nadzira revizijska podjetja. Seveda, ti nadzorniki delujejo povsod po svetu, ampak pristojnosti imajo samo v svoji državi, naprimer v Franciji in v Italiji. Zato morajo nacionalni nadzorni organi imeti dovolj pristojnosti in se oglasiti, kjer prihaja do napak, zato da ustreznemu podjetju odzamemo mandat. To sem vključil v svoje poročilo pri ponovni oceni vsake tri leta. Tega komisija ni imela, sam sem to vključil. Mislim, da moramo še razmisliti o tem, kdo bo izdal sankcije. Hvala. S tem smo izčrpali eh, današnji dan red. Naj povem dve stvari. Prvič, jutri začnemo ob desetih z glasovanjem. Najprej pa imamo sestanek koordinatorja ob devetih. Drugič. Rok za predloge sprememb glede tega poročila gospoda Krojcmena je 16. oktober ob dveh popovdne. Oziroma ne, opovdne ob 12. Hvala.